Buenos días, colegas. Hoy tenemos una mañana intensa y muy. Dobro jutro, kolegi. Imamo zelo zanimivo jutro. Imeli bomo izmenjavo mnen z koordinatorji uh, iz Združenih narodov in sicer na uh, temo vzhodnega partnerstva. Gre za sodelovanje med uh, Evropsko unijo uh, Eh, in pa eh, drugimi eh, partnericami. Rad bi pozdravil naše goste, gospo Sultanoglu in sicer je to pomočnica generalnega sekretarja Združenih narodov. Potem je tukaj gospod Vokar iz Ukrajine, gospod Harf spremlja gospo Sultanoglo, potem je tukaj eh, gospod Samarinša, eh, gospa Gerčeva in gospod Scott ter gospod Brk. Torej, eh, njihova naloga je, da koordinirajo dejavnosti Združenih narodov in pa programe različnih agencij. sodelovati morajo z eh, lokalnimi eh, državnimi organi in zato nas izjemno zanima, eh, katere projekte izvajajo Združeni naredi na terenu, kakšno je sodelovanje z Evropsko unijo in kakšna je trenutna situacija na terenu. Zelo nas zanima, kakšna je situacija na vzhodu Ukrajine, še posebej, če upoštevamo zadnjo zaostritev situacije. Zanima me, eh, kakšna je situacija na področju človekovih pravic in spoštovanja demokracije. Želimo eh, pošteno eh, izmenjavo mnen in pa pogovor o možnostih sodelovanja med Združenimi narodi in Evropsko unijo na tem področju, kako bi lahko bolj učinkovito delovali v prihodnosti. Gre za vprašanje pomena sosedske eh, politike, gre za koordinacijo eh, dela različnih agencij na tem področju. Predlagam, eh, da to predstavitev organiziramo takole. Gospa Sultanoglo bo predstavila dejavnosti Združenih narodov na celotnem področju. Potem pa bomo Eh, prešli k posameznim koordinatorjem, ki bodo lahko dopolnili eh, predstavitev gospe eh, Sultanoglo, potem pa bo sledila izmenjava mnen. Torej najprej dajem besedo gospe Sultanoglo. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Hvala lepa za to uh, zelo prijazno predstavitev. Hvala lepa tudi, da ste nas povabili uh, na to izmenjavo mnen z Evropskim eh, parlamentom in eh, z odborom za zunanje zadeve bolj natančno. Rada bi pozdravila vse člane eh, tega odbora. Tukaj sem skupaj z svojimi kolegi, torej vas pozdravljam tudi v njihovem imenu. V veliko čast nam je, da smo lahko danes tukaj z vami in da vam lahko predstavimo delo Združenih narodov na področju razvojne politike in da vam lahko predstavimo razvojne izzive v uh, vzhodnih državah. Poleg tega bi radi predstavili tudi vlogo Evropske unije. Eh, gospod predsedujoči eh, je predstavil koordinatorje, ki so danes z nami. Eden izmed kolegov se žal ni mogel udeležiti te seje in sicer je to kolega iz Belorusije, ker se ne počuti dobro. Mislim oziroma upam, da bomo imeli zelo dobro razpravo danes eh, dopovdne o eh, problemih, s katerimi se srečujemo, o partnerstvih v regiji. Eden izmed razlogov, da smo danes tukaj, je eh, tudi ta, da smo podobili dobili povabilo za izmenjavo mnen o novi eh, strateški zasnovi eh, sosedske politike Evropske unije. Kasneje bom eh, imela razpravo na to temo. Zelo veseli smo tega posveta. problematična področja, ki so vzpostavljena že v eh, dokumentu eh, na to eh, temo, seveda vplivajo na delo, ki ga upravljamo v teh državah. Gre za odziv na konflikte, za upravljanje konfliktov, za dostop do pravosodnih storitev, za zagotavljanje človekovih pravic, za podnebne spremembe in pa Eh, za osredotočanje, gre tudi za osredotočanje na ranljive skupine. Naj izpostavim temeljne izzive, s katerimi se soočamo v eh, teh vzhodnih državah in kako bi lahko Evropska unija pripomogla k dosegi naših ciljev. Najprej trajnostna rast. Trajnostno rast lahko dosežemo samo z pravičnim delom, zagotavljanjem delovnih mest za vse, tudi za revne in za izključene iz družbe. V sosednjih državah so se ti problemi zaustrili eh, zaradi eh, upočasnitve gospodarskega razvoja v eh, Rusiji. Ukrajina je tudi v globoki družbeni krizi, kar seveda tudi vpliva na celotno situacijo. Ulaganja v te države eh, bi okrepila rast in poskrbela za ustvarjanje novih delovnih mest. Eh, zaradi tega je zelo pomembno, da imajo eh, te sosedne države zelo tesne odnose z Evropsko unijo. Združeni narodi in Evropska unija sodelujeta eh, pri obsežnih razvojnih programih v Ukrajini in pa v Belorusiji. Pri tem vključujemo v načrtovanje tudi državljane teh dveh držav. Eh, izvajamo tako razvojne, kakor tudi družbene in gospodarske pobude. V Ukrajini delujemo na celotnem ozemlju države naš program eh, pomaga 2,6 eh, milijona eh, ljudi in podpiramo več kot 2000 različnih projektov. Zagotavljamo tudi storitve majhnim kmetovalcem in pa majhnim zadrugam. V Moldaviji se osredotočamo na uspodbujanje uporabe bioenergije in biomase. To je eden izmed najboljših primerov projekta eh, globalno energetskega omrežja, kar je ključnega pomena tako za industrijo, kakor tudi za prebivalce. Ta eh, projekt je vključen v pobudo več za več. Naslednji izziv je, da je regija eh, postala tudi geopolitično veliko bolj zapletena od izbruha krize v Ukrajini. Veliko je zamrznjenih konfliktov v Abhaziji, Južnji Osetiji, v Gorskem Karabahu in v Prednesterju. Vsi ti konflikti se zaustrujejo. Združeni narodi seveda ohranjajo svoj neutralen eh, položaj. Eh, kljub eh, vsem izzivom. Osredotočamo se na izboljšanje življenja eh, navadnih državljanov. Želimo izgraditi mostave med posameznimi skupnostmi. Zagotavljamo sredstva za lokalne skupnosti in pomoč zagotavlja Evropska unija. Tukaj gre za pobude pomoči ljudem. Gre za izboljšanje življenja državljanov teh držav. Poleg tega imamo tudi pobudo za Eh, okrepitev položaja žensk. Podpiramo ženske v različnih skupnostih, pomagamo jim eh, pri zagotavljanju boljšega položaja, pri zagotavljanju eh, boljšega nastopa na političnem prizorišču. Želimo jim pomagati, da bodo izvoljene. Tretji izziv predstavlja izgradnja kapacitet v evropski sosedski politiki. Gre za ostanke sovjetske birokracije in pa za izjemno razširjeno korupcijo. Gruzija, eh, Moldova in na vse zadnje tudi Ukrajina kažejo, da se lahko tudi, to tudi spremeni. Te eh, države so si jasno zastavile svoje cilje in Združeni narodi eh, jim pomagajo pri dosegi teh ciljev. Ne gre zgolj za to, da se želijo države pridružiti Evropski uniji, ampak gre tudi za to, eh, kako eh, vidijo eh, same sebe v prihodnosti. Izgradnja institucij je seveda izjemno pomembna, vendar pa se je potrebno osredotočiti predvsem na kakovost inštitucij, ne toliko na število inštitucij. Kako lahko ukrepimo pregledne inštitucije, ki bodo lahko zagotovile ustrezne rezultate? Odnos med državljani in državo bi eh, se moral spremeniti. Eh, država eh, mora postati ponudnik storitev, medtem eh, ko morajo volilci ostati volilci in eh, država mora izpolniti njihova pričakovanja, ne sme več iti za razmerje moči. Združeni narodi izboljšujejo eh, življenje na eh, tisoče ljudi dosegamo rezultate, eh, ki so neprimerljivi eh, z vsemi eh, drugimi agencijami Združenih narodov. Poleg tega usklajujemo tudi dejavnosti v vseh državah, kjer imamo svoje predstavništva pozdravljamo tudi eh, prepoznavnost Evropske unije v lokalnih eh, skupnostih in eh, med ljudmi. To je seveda načelo dobre sosedske politike. Sodelujemo z Evropsko unijo in skupaj zagovarjamo agendo Evropske unije, ko gre za področje univerzalnih vrednot. Eh, zato je ključnega pomena, eh, da eh, so izvedene reforme, le na ta način bomo namreč lahko dosegli razvojne cilje tisočletja. Najbrž veste, kateri so razvojni cilji tisočletja, ki se bodo nekako iztekli septembra letos. Zato bo potrebno sprejeti agendo po letu 2015. In eh, to bo seveda potrebno vključiti v ta nov okvir. Najlepša hvala za vašo pozornost. Veselimo se že vaše razprave in z veseljem bomo prisluhnili tudi vašim stališčem. Najlepša hvala, gospa Sultanoglu. Sedaj pa bomo dali besedo še eh, stalnim koordinatorjem Združenih narodov. Eh, kolegu iz eh, Belorusije, pa seveda eh, želimo vse najboljše pri okrevanju. Tri minute bom dal vsakemu in že vnaprej se opravičujem. Gospod Walker, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Najlepša eh, hvala, da ste povabili stalne koordinatorje Združenih narodov eh, na eh, sejo odbora za zunanje zadeve, da bi razpravljali o vzhodnem partnerstvu in o delu, ki ga upravljamo na tem področju. V Ukrajini se osredotočam predvsem na človekove pravice in dostojanstvo. Konec želimo narediti nekaznovanosti, poskrbeti želimo za dobro upravljanje države. Zaradi tega mora vlada najti trajnostno rešitev konflikta. Osredotočiti se mora na akutno humanitarno eh, krizo. 600 eh, beguncev eh, je 2,3 milijona notranje razseljenih oseb in poleg tega je veliko brezposelnih oseb. Zaradi tega je potrebno poskrbeti za oživitev, potrebno je poskrbeti za sistemske reforme vlade. Le na ta način bom, bodo lahko vzpostavili pogoje eh, za eh, trajnostno Ukrajino znotraj Evrope. Delujemo na eh, področju zagotavljanja humanitarne pomoči, podpiramo izvajanje reform, poleg tega pa podpiramo tudi razvoj skupnosti. Vse to so področja, kjer zelo tesno sodelujemo z Evropsko unijo in tudi z drugimi partnericami. Želimo doseči hitre rezultate. Kar zadeva humanitarno eh, pomoč, eh, prejemamo veliko podporo eh, EHA in pozivam Evropsko unijo, da sodeluje z svojim sodelovanjem z Združenimi narodi. Zadnjo minuto bi se rad osredotočil na takojčno pomoč in pa na reforme. Takojšen odziv oživitev pomeni zagotovitev delovnih mest, gre za socialno kohezijo in eh, to je področje, kjer eh, ima Evropska unija eh, veliko prednost skupaj z Svetovno banko. Mm, smo predlagali projekt v vrednosti 1,5 milijarde dolarjev in to je tista prava rešitev. Potrebujemo seveda tudi parlamentarne reforme in reformo načela pravne države evropska sosedska politika izvaja eden izmed izvaja enega izmed najuspešnejših projektov razvoja skupnosti eh, v Ukrajini. Približno 2000 eh, skupnosti se uči, eh, kako lahko izkoristijo svoje lastne vire, tako finančne, kakor tudi človeške, da bi zagotovili preglednost, da bi zagotovili razvoj zdravstvenih in pa izobraževalnih storitev. Torej, eh, tesno sodelujemo z Evropsko unijo in pozivam Evropsko unijo, da nadaljuje za svojo obsežno podporo Ukrajini. Rad bi eh, ponudil tudi sodelovanje eh, z Združenimi narodi, ki lahko zagotovijo hitro izvajanje ukrepov. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa za toliko informacij v tako kratkem času. Sedaj pa naslednji. Koordinator oziroma koordinatorica. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta in pa odbora za zunanje zadeve. Zelo me veseli, eh, da sem lahko danes z vami in predstavila bom eh, situacijo v eh, Moldovi. Eh, tam je dinamika izjemno raznolika. Gre za eh, državo, ki eh, je zelo uspešno izvedla pogajanja in ratificirala sporazum, pridružitveni sporazum lani. In to je tudi edina država, katera ima sporazum v zvezi z liberalizacijo vizumskega režima. Vendar pa eh, se je v državi pojavila kriza, ki je povezana tako z zunanjimi, kakor tudi z notranjimi dogodki. Geopolitična nestabilnost Ukrajine in pa upočasnitev gospodarskega razvoja v Rusiji eh, sta dva dogodka, ki sta eh, vodila v spremembo gospodarsko-socialnih napovedi tudi za Moldovo država se srečuje z eh, velikimi izzivi, z eh, korupcijo, eh, z nepreglednostjo, z neostreznim podjetniškim okoljem. Poleg tega pa se prebivalstvo stara in veliko je tudi izseljevanja. Na državo vpliva tudi zamrznen konflikt v Pridnistrju. Potrebno se je soočiti z temi izzivi eh, in se osredotočiti eh, na eh, cilje, ki so bili zastavljeni v sodelovanju z Združenimi narodi. Združeni narodi lahko pomagajo pri zagotovitvi ciljev, ki so uh, si jih te države zastavile v zvezi z uh, približevanjem uh, k Evropski uniji. Seveda je končen cilj uh, strateško sodelovanje z Evropsko unijo. Potrebno se je osredotočiti uh, na slabo institucionalno strukturo, še naprej je potrebno zagotavljati uh, pomoč lokalnim skupnostim in odgovoriti je potrebno na potrebe lokalnega prebivalstva. E, najprej e, oziroma izvajamo projekte na področju bioenergije in biomase in e, delujemo na področju krepitve e, zaupanja. Vse eh, te pobude so bile zelo dobro eh, sprejete, eh, odziv lokalnih skupnosti je dober in za našim delom nameravamo nadaljati tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Gerheva. Sedaj pa Nils Scott za Gruzijo. Dobro jutro in najlepša hvala za to priložnost. Rad bi se osredotočil na vlogo Evropske unije, pa tudi vlogo Združenih narodov. Um, in sicer predvsem pri odzivu na poplave, do katerih je prišlo uh, konec eh, preteklega tedna v Gruziji. Ti tragični dogodki eh, so uh, pokazali, kako ključnega pomena je vloga Evropske unije, pa tudi drugih uh, partneric. Pomembna je seveda tudi vloga združenih narodov, uh, ki morajo podpirati razvoj Eh, teh eh, vzhodnoevropskih držav. Potrebno je poskrbeti za uravnoteženo eh, zunanjo politiko, kar seveda zahteva eh, obnovo oziroma vzpostavitev infrastrukture, kot recimo cest, eh, cestnih povezav eh, in pa eh, tudi eh, druge infrastrukture, čeprav je eh, to običajna eh, praksa in zagotovo ta parlament zelo dobro ve, kako pomembno je to, nismo uspešni pri zagotavljanju rezultatov v Gruziji na terenu. Mislim, da moramo eh, podpreti upravitelje infrastrukture, pa tudi vlado eh, in eh, da moramo uspodbuditi širšo reformo oziroma širšo obnovo infrastrukture. Naravne nesreče in konflikti lahko izbrišejo rezultate razvoja in to v le nekaj sekundah. To nas opozarja na to, da bi morali igrati večjo vlogo tudi v okviru evropske sosedske politike pri zagotavljanju pomoči v primeru naravnih nesreč. Hkrati pa bi morali zagotoviti tudi okrepljeno vlogo Evropske unije pa tudi Združenih narodov pri preprečevanju konfliktov in pri izgradnji zaupanja. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod eh, kot. Sedaj pa eh, koordinator eh, iz eh, Armenije, gospod Boseto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Zelo me veseli, da lahko danes pregovorim o Armeniji in o delu, ki ga UNDP izvaja v tej državi. Ta država ima zaprte meje z dvema sosednjima državama, poleg tega eh, se spopada tudi z zamrznenim konfliktom in z velikimi gospodarskimi izzivi. Evropska unija je najpomembnejša partnerica Armenije eh, z Združenimi narodi. Eh, seveda Evropska unija deli skupne vrednote in zato sodelujemo pri našem delu. Rad bi izpostavil dva vidika in sicer enakost spolov, to ostaja velik problem v Armeniji. To eh, ni le politično vprašanje, eh, družbeno vprašanje, ampak vpliva tudi na izgubo gospodarskega potencijala. In eh, pomagali smo pri zasnovi zakona za enakost moških in žensk v Armeniji, vendar pa to žal ne zadostuje lokalni projekti se osredotočajo na enakost eh, spolov in eh, ti programi so bili izjemno uspešni. Več kot tisoč žensk je eh, bilo ustrezno izobraženih, da lahko delajo v lokalni ali pa državni upravi in 16 odstotkov žensk, ki smo jih izobrazili, je bilo tudi izvoljenih. Drugi vidik, ki bi ga rad izpostavil, pa je, kako pomagati Armeniji, da izboljša svoje povezave z preostalo regijo. In eh, kako eh, naj se država sooči s težavnim eh, geopolitičnim položajem. Osredotočili smo se na modernizacijo treh obmejnih točk z Gruzijo. Želimo zagotoviti boljši pretok oseb in blaga in želimo spodbuditi izmenjavo na najpomembnejši gospodarski meji Armenije. Ne gre zgolj za varnost, ampak gre tudi za trgovino. In da zaključim svoj kratek prispevek, sedaj ni pravi čas, da se umaknemo iz Armenije. Sedaj je čas, da še tesneje sodelujemo z Armenijo in sicer v okviru evropske sosedske politike. Na ta način bomo lahko zagotovili, da bo Armenija boljše povezana eh, in da bo lahko boljše razvila svojo družbo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, gospod Buseto. Za konec pa še gospod Parek za Azerbajdžan. Hvala, predsednik, poslanci v odboru. Azerbajdžan sedaj gosti prve evropske igre, ki so zelo uspešne, moram reči. Videli smo, da je padla cena nafte in zato se gospodarstvo tam sooča z nekaterimi izzivi, kot so države, ki so bogate zveri. Tako kot kolega, tudi sem mislim, da je tu nekaj odprtih vprašanj glede zamrznega konflikta med Azerbajdžanom in Armenijo sicer eh, so skušali izboljšati situacijo, recimo med drugim gre tu za to, da se javne storitve oblikujejo na podlagi upravljanja, zato da se zagotavljajo storitve na tem področju. UNDP tesno sodeluje z vlado. Evropska unija bi morala biti bolj osredotočena na kakovost storitev. Glede drevnjivih skupin moram reči, da imamo tu mlade, ženske in invalide. UNDP se ukvarja z ustvarjanjem delovnih mest za te skupine. Veseli smo tudi, ker se Evropska unija osredotoča zlasti na izobraževanje in poklicno usposabljanje, kar je seveda dobro za te skupine. Prioritete OZN in UNDP v naslednjih petih letih so tesno povezane s prioritetami Evropske unije na nekaterih področjih, recimo na področju vzdržnega in vseobsegajočega gospodarskega razvoja rasti. Tu imamo tudi javne storitve, upravljanje okolja, odpornost, zlasti na področju izobraževanja, podeželskega in regionalnega razvoja. Tu imamo te pomembne stične točke med prioritetami sodelujemo z Evropsko unijo. Omenil sem nekatere programe, recimo imamo program o ekosistemu, tu imamo pristope usmerjene k podnebnim spremembam, odpornosti Azerbajdžan kot številne države v tej regiji trpi zaradi podnebnih sprememb. Pri našem delu smo povezani z lokalnimi skupnostmi, kar je zelo pomembno za vzdržnost. Potem še en program, ki bi ga omenil. Sodelujemo z odborom za civilne službe in s predsednikom republike in sicer gre tu za izvajanje načrta reform institucij. Tu gre za vseobsegajoč program gradnje institucij in tu gre za zelo dobro stalovanje med nami, UNDP-jem, OZN-om, Evropsko unijo in pomembno je, da posodobimo to državo. Torej, nasplošno je naše sodelovanje med EU in UNDP odlična. Tu imamo nekatere nacionalne prioritete, ki so iste, ampak potem je tu še nekaj, kar bi radi dodelali. Ne gre le za kakovost storitev, ampak se je treba osredotočiti na o, samo kakovost, zato da smo v stiku z najbolj rnljivimi skupinami. Sedaj pa lahko odgovorim na morebitna vprašanja. Hvala lepa, gospod Bruk. Dobro. Sedaj pa bi se zahvalil celotni ekipi, ki je podala toliko informacij v tako kratkem času. Hvala. No, nismo vedno tako disciplinirani, kot smo danes. Hvala za to. Predal bi besedo tistim, ki želijo zastaviti vprašanja. Prosim, da natančno poveste, na koga naslavljate vprašanje, tako da bomo pridobili na času. Hvala predsednik, najprej moram reči, da sem zadovoljen, ker danes v našem odboru vidim koordinatorje iz OZN-a, iz petih partnerskih držav, vzhodnega partnerstva in če sem prav razumil, šesti predstavnik ni mogel biti z nami. Pomembno je, da imamo izmenjavo mnen. Tu med nami in lokalnimi koordinatorji OZN. Kajti, kot smo slišali, smo na tak način lahko usklajeni skupaj, kajti res je, tu imamo skupne cilje. Na področju razvoja, stabilnosti in blaginje. Mislim, da moramo posvetiti pozornost političnemu delovanju v tej državah nedavno smo se pogovarjali o tem. Z državami vzhodnega partnerstva in mislim, da moramo tu podpreti tiste projekte, s katerimi naj bi se borili proti korupciji, zato da bi izboljšali boljše delovanje in preglednost institucij, da bi poskrbeli za spoštovanje pravne države da bi v to vključili tudi državljane, politično življenje. In seveda moramo tu spodbujati tudi spoštovanje človekovih pravic. In na tak način bi najprej rad vedel, kako je s tem vprašanjem o Azerbajdžanu, kajti pravkar smo slišali, koordinatorja iz te države. Rekel je, da so bile te evropske igre zelo uspešne, mogoče ja, športno gledano. Kaj pa politično? Videli smo, kako je bilo z evropskim zastopanjem, z nekaj izjemami. Smo tu žal videli, da je bil tam romunski premijer. To pravim kot eh, romunski poslanec, Premalo je bilo politične odločnosti pri teh evropskih igrah. No, turški predsednik je Putinu rekel, zakaj so to evropske igre, in to smo videli v medijih, če tu sploh ni eh, evropskih vodi. Kako to vidite? Prejšnji teden smo se pogovarjali o tem, tem vprašanju človekovih pravic glede igr v Bakojo potem, ko smo imeli obravnavo o tem. Potem imam tudi dve vprašanji za predstavnico gospo Girčevo, ki je koordinatorica za Moldovo, glede Pridnisterja. Kakšne so težave, ki jih imate v tej regiji? Ali imate kakšne ukrepe, kjer se v Pridnisterju osredotočate tudi na romunsko-frankofonsko družbo. Kajti pogovarjali smo se o opazovanju volitev in to je bilo pravzaprav nemogoče. Imeli smo ruske sile, ki so to preprečile. In nasplošno bi rad vedel, kako je z vašim financiranjem pri Nisterju, glede na preostali del Moldove, glede Ukrajine, gospod Vlaka, če mi dovolite. Vem, da je bilo včasih veliko projektov v Krimu in sedaj je tu kar nekaj separatizma. Ali imate kakšne projekte, ki se nadaljujejo v tej regiji? In zanima me tudi, kakšen je odnos med reformami in vojno, kajde tudi vi ste omenjali reforme, ampak kako je s prebivalci tam na Krimu, ali čakajo na reforme? Ali je v tem težava? Ali gre za reforme ali za okupacijo. Imamo separatiste, ali ti ljudje čakajo na reforme ali čakajo na absolutno prioriteto in to, da pač ne bo vojne, ali eh, so reforme bolj pomembne kot vojna? Ne vem, o tem vas sprašujem. Hvala. Hvala, gospod Preda. Gospod Plenkovič. Pač, eh, Hvala, predsedujoči. Najprej bi pozdravil gospod Sultanovo v Afetu, in druge predstavnike uradov ZN v državah vzhodnega partnerstva. Ne rečem, da sem zelo hvaležen za vaše predstavitve in poročanja in partnerstvo. To je v srčju dejavnosti UNDP-ja in seveda je to zelo korisno v tej globalni predstaviti in pomembno je, da smo aktivni na številnih področjih z našimi zastopniki na terenu. Imel bi eno splošno pripombo za gospod Sultanoglu, zato da bi mogoče razumeli, kako je s proračunom UNDP-ja in OZN-a na sploh v državah vzhodnega partnerstva. To bi rad vedel, da bi razumeli, kako je s temi programi človekovih pravic, humanitarne pomoči, socialnega vključevanja, razvoja lokalne skupnosti, pooblaščanja in tako naprej. Kako je s financiranjem teh programov? In kako je skupnimi sredstvi, ki jih imamo tudi v Evropski uniji. Potem drugo vprašanje, ker sem Hrvat, sem zelo vesel, da OZN skuša pomagati. Tako je bilo tudi pred 17 leti v moji državi. In večina vas, ki dela v teh državah, kjer ozemljska celovita še ni zagotovljena, se ukvarja s tem. In glede na nedavno poročilo o sosedski politiki bi predlagal še nekaj, da poštevate dobre primere. Imeli smo tudi zelo uspešno misijo v Shodni Slavoniji. V letu in pol vam je uspelo obnoviti politično kredibilnost, vključiti partnerje takrat smo imeli to okupirano zemljo, vzhodni Slavon in to ste vključili v mojo državo. In to je izkušnja, ki jo morate imeti vsak dan na dnevnem redu, če gre za Ukrajino, Moldovo, Gruzijo in tako naprej. To je nek model, na katerem lahko gradite, tako da boste res poskrbeli za pravo partnerstvo v širši mednarodni skupnosti te države. Hvala, gospod Nomikins. Hvala, predsednik govoril bom v latvijskem jeziku. Vprašanje imam glede Belorusije za koordinatorja. Sem prvi podpredsednik delegacij parlamenta za Belorusijo in kot veste, bomo ta teden imeli obisk Belorusi. Zanima me, Kakšna so vaša stališča, da kakšnih sprememb lahko pride v Belorusiji glede na prihodnje predsedniške volitve? Ali menite, da v tej državi vlada vzdušje glede demokratizacije, tudi pri nevladnih organizacijah, v medijih, ali čutite kakšen veter sprememb v Belorusiji? Hvala hvala lepa. Sedaj pa bi imel tudi vprašanje kot poslanec Gue. Spodvakar, kot veste, imamo različna stališča. Mogoče vaše stališče ni večinsko, ampak kaj nas skrbi v Ukrajini? Tu je veliko, veliko ljudi, ki so notranji razseljeni v Ukrajini. Zanima nas, kako je s tem kako je skrajno desnico tam, ali je to ovira pri vaših dejavnostih. Gospa Lobire. Hvala. Hvala vsem za izjave. Vprašanje imam glede območij zamrznenega konflikta. Za predstavnika iz Armenije in za predstavnika iz Azerbajdžana rekli ste, da imate tam nekatere projekte, ali imate tudi kakšne čezmejne projekte, kjer sodelujete skupaj? In glede Gruzije, bi rada vedela, nekaj, tam imamo težave z gruzijskimi kmeti, ki živijo na eni strani te upravne ločnice v Abhaziji, potem imamo druge v Južni Oseti in v nekaterih primerjih so oni na eni strani, zemljišče pa na drugi strani meje ali jim pomagate pri teh upravnih ločnicah. Potem vprašanje glede človekovih pravic. Gospod Preda je omenjal vse to glede Azerbajdžana. Nekaj bi dodala. Rekli ste, da imamo te uspešne evropske igre, ki so mogoče uspešne, ker pokažejo azerbajdžansko vlado v lepi luči, ampak niso pa uspešne, drugače gledano. In strinjam se z vašo analizo, te evropske igre so celo povzročile še več kršitev človekovih pravic zaradi nekaterih pravil, recimo, da se omeji poročanje le na lokalne nacionalne novinarje. In tu se tudi niso spustili ti politični zaporniki, tako da bi rada poudarila, da bi bilo dobro slišati vaše mnenje, kako je z izboljšavom človekovih pravic v Zarbeđanu. Hvala. Hvala, gospod Kukan. Thank you, Mr. Hvala, predsednik. Toplo pozdravljam gospod Sultanoglu iz sekretarijata OZN in vse druge lokalne koordinatorje iz držav vzhodnega partnerstva. Po mojem mnenju prihajate ob pravem času, kajti prejšnji teden je ta odbor glasoval o poročilu glede revidiranja evropske sosedske politike in jaz sem skromen poročevalec pri tem poročilu. Veselim se današnje razprave, izkoristil bom to priložnost, da vam zastavim vprašanje glede dinamike v odnosih med UNDP in EU. Sedaj pa bolj splošno vprašanje glede obstoječih partnerstev med EU, kajti EU je eden izmed glavnih darovalk, po drugi strani imamo UNDP in države vzhodnega partnerstva. Kako dobro sodeluje to, kako to deluje, kje lahko to izboljšamo, potem komuniciranje Imeli smo živahno razpravo za časa priprav poročila, recimo pogovarjali smo se o vidnosti in prepoznavnosti, biti moramo veliko bolj aktivni pri naši dejavnosti, da bodo ljudje v teh državah vedeli in bodo bolj poznali Evropsko unijo, da bodo vedeli, kako je to lahko koristno za njih. In niso se vsi strinjali s tem tako, da bi bil vesel, če bi lahko podali komentarje o tem. Potem, glede števila ukrepov pri gradni zaupanja v Abhazi, Južni Oseti, pri Dnisterju in tako naprej. Kako je s to regijo? Kje so glavne razlike? Kje UNDP dosega boljše rezultate? Hvala, predsedujoči. Bil sem krajši kot dve minuti. Hvala lepa. Gospod Karver. Thank you, President. Hvala, predsedujoči. Zelo na kratko. Tu smo sedaj v posebni situaciji. Tu imamo državo Izrael, ki je zmerpisno blizu Iranu. Seveda imamo tudi to situacijo na Bližnem vzhodu in zanima me, kako vi pristopate k temu in kako bo s prihodno situacijo Kako bo s procesom doseganja miru na Bližnjem vzhodu? Hvala. Gospod Petrle, kot zadnji. Gospod predsedujoči, hvala za vaše predstavitve in vaše delo v regiji. Jaz sem vesel, da Združeni narodi in Evropska zveza sodelujejo eh, sledeč eh, skupnim vrednotam in načelom in vidim še veliko priložnosti za dodano vrednost eh, pri naših skupnih prizadevanjih. Na tem območju bomo še dolgo priča zahtevnim izzivom, dolgotrajni tranziciji in nepredvidljivim dogodkom. Eh, eden od ključnih izzivov je, oziroma ciljev je izboljšanje vladanja. Brez dobrega vladanja, brez good governance eh, reforme ne morejo biti uspešne. E, mene zanima, kako bi lahko skupaj dinamizirali e, razvoj v smeri boljšega, boljšega vladanja glede na vaše dosedanje izkušnje o sodelovanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Glede odgovorov, sedaj predlagam, da koordinatorji spregovorijo v istem vrstnem redu, ker imamo dovolj časa, potem bomo na koncu dali besedo gospe Sultanoglu. Slišali smo tudi vprašanje za vas. Dobro. Prosim, da ste kratki, vem, da ste discipliniran, gospod Walker. Ja, hvala lepa. Nekaj pripomb imel glede Krima. Pomembno je začeti s tem, da bi podarili, da je generalna skupščina v ZNU sprejela resolucijo kjer gre za spoštovanje zemljske celovitosti Krima pred krizo. Kaj to pomeni? Da je Krim okupirano ozemlje po tej resoluciji. Združeni narodi niso dobrodošli tam. Ukrajinska vlada in ruska vlada tega ne podpirata, zato obstajajo specifični razlogi. Ne bom se spuščal podrobnosti o tem, če vas to zanima sicer, ampak lahko vam rečem, da tam sedaj ne delamo ampak imamo resolucijo, v kateri piše, da je treba spoštovati ozemljsko celovitost in treba je spoštovati tudi regijo Donbasa in to, kar je prepoznano tam. Kajti te regije so omenjene v mirovnem procesu iz Minska. In tu ni nobenih indicov, da želi Rusija imeti kaj drugega. Pa pravzaprav se tu spodbujajo separatisti. ni želje potem, da bi našli ukrajinsko rešitev, tako da je situacija v Donbasu precej drugačna. Potem reforme in drugo. Ja, ukrajinska vlada mora poskrbeti za to, da bo rešila konflikt, treba je rešiti humanitarno krizo in izvesti reforme. Če sem povsem iskren, morajo rešiti vse. Tu ni nobene izbire, gre za zelo velike izzive, za katerokoli državo to bi to bili veliki izzivi. Zato je podpora EU kritična. Mislim, da se trudijo, rekel bi, da to delo ni lahko, veliko je izzivo pred njimi, lahko se pogovarjamo o podrobnostih. Ampak predsednik Porošinko je bil jasen glede vseh treh front, tako da tu vidimo izjemno solidarnost v Ukrajini pri podpiranju ukrepov na vseh treh frontah in tu gre tudi za podporo mednarodne skupnosti, kar je zelo pomembno. Sin vprašanje glede notranje razseljenih oseb. Tu moramo najti zelo občutljivo ravnovesje. Tu gre za to, da se odzovemo na humanitarne potrebe teh oseb, po drugi strani pa moramo hitro preiti na zgodnjo obnovitev, tako da imamo domove, delovna mesta, ne gre le za zaklonišča, ampak je treba vlagati tudi v skupnosti, v nastanitve teh oseb. Evropska unija je stavljala Svetovno banko in OZN-om za to, da bi oblikovala ta program zgodnje oživitve. Tako da je to pravi odziv, ki ga potrebujem. Ampak v čem je težava in kaj bi rekel imamo razvojno stran zgodne oživitve in to je predvsej počešnejša plat kot pa humanitarna pomoč. In nočemo se ujeti v to past glede doslednosti humanitarne pomoči. Ko pa po drugi strani vidimo jasen odgovor, odgovor je razvoj. Še sedem sekund imam. Drugi del vašega vprašanja se nanaša na politično stabilnost, če sem prav razumel. Rekel bi le, da je koalicija v Ukrajini zelo, zelo ranljiva. Zato obstajajo zelo dobri razlogi glede na krizo v tej državi in vidimo lahko, da sta premije in predsednik pripravljena sodelovati in izrazijo bi optimizem. Verjetno bo tako še naprej. Gracias, hvala, gospod Walker. Kolegica. Ja, hvala za vprašanje. Takoj bom skušala odgovoriti na vse, kar sem našla na Moldovo. Najprej glede Pridnisterja. Res je, V NDP je v Pridnisterju eden redkih razvojnih partnerjev, ki ima sto dostop do tega ozemlja in kar de facto organi tudi pozdravljajo. Sedaj tam izvajamo dva projekta in to financira Evropska unija. Gre za ukrepe gradnje zaupanja in gre za projekt, ki se naša na biomaso. V okviru teh dveh projektov je veliko konkretnih ukrepov in rezultatov, ki smo jih dosegli. Recimo pri gradnji zaupanja bomo tu izveli 39 novih projektov, 50 na desni strani Prinisterja in 50 na levi. Torej, nasplošno so te pobude res dobrodošle, pozdravlja jih lokalna skupnost in tudi de facto organi. Dostop imamo do vsake vasi in skupnosti, kjer obstajajo potrebe lokalnih upravičencev in tesno sodelujemo tudi z Evropsko komisijo. Potem smo slišali vprašanje prepoznavnosti in rada bi rekla, da je prepoznavnost proces. Ne gre le za cilj, ki bi naj bi ga dosegli, ampak je to proces, ker se moramo na nehno truditi. In to je pomembno. Mislim, da nam je uspelo doseči zelo dobre rezultate, zlasti pri ozaveščanju, pri obveščanju tistih, ki imajo prednosti od podpore Evropske unije. O tem, kakšna je dodana vrednost te pomoči in Če smo bližje v njih, lahko s tem izboljšamo življenjske pogoje teh ljudi. Gre tudi za večje priložnosti za razvoj, rast, blaginjo in druga. Potem dobro upravljanje. Kako naj bi to spodbojali, kako naj bi zagotovili, da imamo dobro delujočo demokracijo in učinkovito upravljanje. No, rekla bi, da tega ne moramo naložiti od zunaj. To mora zrasti od znotraj. Sprememba mora nastati od znotraj. Treba je okrepiti zmogljivosti civilne družbe. Brez močne civilne družbe bo zelo težko zagotoviti dobro upravljanje učinkovito demokracijo. Hvala. Hvala, gospod Scott. Hvala lepa. Sam bi odgovoril na tri glavne točke iz vprašanj. Najprej smo slišali vprašanje o upravni ločnici, med ozemlji v Južni Oseti in Gruziji. Ja, res je, spraševali ste o programu pomoči kmetom, ki so mogoče na napačni strani te meje, ampak tu ne gre le za kmete, gre za vprašanje temeljne pravice premiko in gibanja. Tu gre tudi za zdravje, izobraževanje, gre tudi za obiske sorodnikov, ki mogoče odhajajo na grobove in tako naprej. No, originalno poročilo Komisije za človeko predse je pokazalo, da je Južna Osetija ena izmed najtežje dostopnih območij na svetu. Imamo različne fizične ovire in drugo, kar ločuje skupnosti v Južni Oseti. In vse več je ovir in razmejevanja med Gruzijo in Južno Osetijo. In tu moramo pozvati obe strani, da spoštujete mednarodne dogovore, da se bodo te ovire odstranile. Ampak, če govorimo o zagotavljanju pomoči, lahko rečem, da smo bili uspešni, mogoče grem lahko že na drugi odgovor. Katere so zgodbe o uspehu, če govorimo o ukrepih gradnje zaupanja? Na kratko bi omenil projekt, ki ga imenujemo Coven. Gre za projekt oblikovanja zaupanja. Evropska unija je to sistematično podpirala v petih letih. In to je igralo pomembno vlogo pri gradni zaupanja te skupnosti v Abkaziji, na vzhodu in zahodu, pa tudi druge uh, eh, pri tej ločnici med Gruzijo in Abkazijo. In tu vidimo, da je sedaj več lokalnih nevladnih organizacij, ki sodelujejo z lokalnimi skupnostmi v Gruziji, v Abkaziji, Južni Oseti. In mislim, da je pomembno poudariti, da imamo ta program EU in UNDP, ki je še vedno izmed redkih mednarodnih projektov, s katerimi lahko podpiramo nevladne organizacije Južnji Oseti. Civilna družba je tam pod napadi in slišimo tudi kritike, da ne bi imeli tuje vohune tam in imamo težave pri Južnji Oseti, ampak v Abhaziji ima projekt Koban dobro prepoznavnost, to financira Evropska unija. In seveda se zavedamo potem, potem, da mora biti Evropska unija prepoznavna in končno o dobrem upravljanju. Tretje vprašanje, ki smo ga slišali glede Gruzije. Mislim, da je vloga Evropske unije pri podpiranju dobrega upravljanja zelo pomembna. To smo videli tudi pri nedavnih poplavah. In zakaj gre to? Gre za ohranjanje ravnovesja med gospodarskim razvojem in politiko, ki omogoča dolgoročen pristop pri vzdržnem razvoju. Tako da za konec moram reči, da verjamem to, da če bomo reševali ključno vprašanje upravljanja, ne le v Gruziji, ampak tudi druge v tej regiji, je to vsekakor treba vključiti tudi na sploh evropsko sosedsko politiko. Um, on... Hvala lepa. Kar se tiče vprašanja o našem delu na področju zamrznenih konfliktov. Združen narodi in Armenija nimajo mandata za eh, Gorski Karabah. Podpiramo skupino iz Minska, kjerkoli je to mogoče. Ampak nimamo eh, dejavnosti na ozemlju Gorskega Karabaha. Potem dobro upravljanje. To je bistveno vprašanje za Armenijo in na to se osredotočamo mi in na to se osredotočamo tudi skupaj za Evropsko unijo. Borimo se proti korupciji, seveda, ampak osredotočamo se tudi na to, kako bi vključili državljane. Delamo z ženskami na terenu. V Armeniji vladajo demografski izzivi. En odstotek prebivalstva se za stalno sili iz države vsako leto. In največji izziv je, kako bi mlade zadržali v državi, kako bi jih vključili v vprašanja o državi in kako bi se borili proti apatiji. Izvajamo veliko dejavnosti, eh, ki vključujejo tudi eh, participatorno demokracijo skupaj z Evropsko unijo imamo tudi velik program o človekovih pravicah in sicer v neposrednem partnerstvu za Evropsko unijo. To bomo sprožili v naslednjih mesecih in to bo nagovarjalo celo vrsto uh, vprašanj o človekovih pravicah v Armeniji. Hvala lepa. Gospod Vokar. Hvala lepa. Gospod Brok. Da, evropske scheme so deležne veliko pozornosti. Uh, mi um, v Združenih narodih torej nismo uh, bili člani evropskih iger, sem samo opazovalec. Vem, da so bile igre deležne veliko pozornosti. Naj omenim pozitivne vidike, uh, tam so bili tudi atleti iz Armenije, torej prišlo je do dobrega sodelovanja. Potem so tu vprašanja, ki so povezane z človekovimi pravicami, zlasti uh, gre tu za civilno družbo in pa za medije. Mi v Združenih narodih zelo dejavno sodelujemo, uh, eh, naprimer, s Komisijo za človekove pravice in pripravljeni smo podpreti državo in sodelovati z drugimi pri spremljanju priporočil. Tudi Hidov pred nekaj tedni je šla vlada v Ženevo in moj kolega, ki se ukvarja z ženskimi pravicami, se bo udeležil tega. In pripravljen sem spremljati to področje. Ukvarjamo se tudi z ženskimi pravicami, eh, z nasiljem nad ženskami veliko sodelujemo z odborom za ženske družine in otroke. Potem ste omenili zamrznen konflikt. Da, tam nimamo mandata, kot je bilo povedano. To, da imamo projekte eh, z Armenijo, Gruzijo in Azerba, Azerbajdžanom. In od tega imajo koristi vse tri države. Lahko pa bi storili še več v tem smislu. Nekdo je omenil Izrael. Sam se eh, ne ukvarjam za geopolitiko, ampak judovske skupnosti v Azerbajdžanu imajo dober položaj. Država dejavno spodbuja toleranco, strpnost. Judovske skupine in druge skupine in druge manjšine se počutijo doma. Azerbajdžan je tudi precej dejaven pri organizaciji mednarodnih eh, srečanj na področju strpnosti in pa drugih kultur. S tem bom zaključil, ampak naj povem še, da eh, tesno sodelujemo za delegacijo Evropske unije v Azerbajdžanu in eh, razpravljamo o tem, kako bi se skupaj lotili izzivov, s katerimi se soočamo. In prekoračil sem svoje tri minute. Hvala lepa. Ne vem, ali želi gospod Haft tudi kaj povedati. Sicer pa dam besedo gospe Sultanovi. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Eh, prejeli smo zelo spodbudne vprašanja in pokazali ste zanimanje za naše dejavnosti in pa za naše skupno sodelovanje. In to zelo cenim. Dotaknila se bom nekaj splošnejših vprašanj. predstavniki iz držav so vam podali v pogled v naše delo in pa v izzive, s katerimi se soočamo. Toda lahko nas kontaktirate preko povezovane pisarne v Bruslu. Vse informacije, ki jih potrebujete, so javno na voljo. Začela bom z vprašanjem o Belorusiji, kajti eh, kolega sedaj ni. Večina kolegov se bo strinjala, da se država postopoma odpira. Vlada je pokazala vedno več interesa za demokratizacijo, za dobro upravljanje in pa za vprašanje človekovih pravic. To pomeni, da človekove pravice morda ne bi smeli biti v domeni eh, zunanjih zadev. Zelo smo vključeni v ta dialog. Toda ta dialog se ni ravno kar, se ni kar tako začel, na tem smo delali. To je konec koncev postopek. To se ne bo zgodilo v času od zdaj do oktobra. Piha veter sprememb, moram reči. Ne vem, ali je to povedal Ton iz Azerbajdžana ali pa kolega iz Armenije. A, govoril je o mednarodnem instrumentu Združenih narodov, o. Um, Eh, človekovih pravicah. V Belorusiji eh, naprimer eh, je bilo govora o konvenciji o ljudih z, o invalidih. Podpiram tudi civilno družbo in sicer že nekaj let in sicer posredno in neposredno. Na lokalni ravni imamo številne projekte imamo projekte, ki se ukvarjajo z okuženimi z AIDS-om in tudi tu imamo element civilne družbe. Torej, izgrajujemo družbo. Potem sodelujemo tudi z Združenjem novinarjev. A tu prihaja do izmenjave. Smo v začetni fazi, to je postopek, to da smo polni upanja, da se stvari premikajo v pravi smeri. Potem, kar se tiče financiranja, kaj imamo v regiji? Zahodni Balkan, vključno za Albanijo, Kaukaz in pa pet uh, centralnoazijskih držav plus Turčija. Imamo pa tudi um, dejavnosti v Cipru v partnerstvu z Evropsko unijo in ZDA. To je regija srednji visokih um, dohodkov. Torej nimamo rednih virov, ki bi jih namenjali uh, tej regiji, tem državam. Delamo v tesnem partnerstvu z drugimi. V regiji je EU eden največjih partnerjev skupaj z nekaterimi dvostranskimi partnerstvi iz razlogov, ki sem jih omenila. Potem imamo eh, tudi um, denar za posebne namene, naprimer za okolje, za AIDS in tako naprej vedno bolj se zanašamo na upravljanje. Kajti domači viri so postali vedno pomembnejši v finančnem smislu, tudi za lastništvo, za razvoj. Mnogo tesneje sodelujemo z vladami, tako da bi imeli uh, proračun, ki je namenjen tistim področjem, za katere se mi zauzemamo. Finančna sredstva v preteklem, preteklem letu so znašala 378 milijonov dolarjev. To leto pričakujemo, da bomo imeli okrog 400 milijonov dolarjev. Ampak velik del tega, največji del tega, eh, prihaja iz partnerstev, ki sem jih omenila. Kar se tiče porazdelitve med eh, vzhodnimi sosedi in drugimi, Naj povem, da uh, eh, so o tem ravno govorila s kolegom Harstom. Gre za eno tretjino, ampak to je na ključje. Tukaj ni ostre meje. Kar se tiče upravljanja, kako delamo na tem, o tem sem že nekoliko povedala na primeru Belorusije in kolegi so tudi že odgovorili na to vprašanje. Tako kot EU imamo tudi mi večletne programe. V našem primeru to velja za vse države, razen za Ukrajino in Moldavijo. Vse države v regiji vzhodnega partnerstva imajo programe držav in sicer od 2016 do 2020. Spodbujamo prioritete, ki jih imamo v smislu dejavnosti v teh državah. V skoraj da vseh primerjih gre za trajnostni razvoj, osredotočamo se na eh, delovno mesto in socialno vključenost, potem na okolje in energijo in seveda je tu še dobro upravljanje. In ti programi so tudi priložnost eh, za spodbujanje tem, ki nas zanimajo. Ehm, razvojna agenda po letu 2015 je v središču vsega, kar počnemo izdelali smo študije v, teh, v tej regiji. In udeležba je dobra. Imamo forume, posvetovanja, akademije, vlade, imamo tudi posvetovanja na spletu in sprašujemo ljudi, kaj si želijo v prihodnosti. Ne glede na to, odkot ljudje prihajajo, so nam povedali v glavnem tri stvari po različnem vrstnem redu, ampak prve tri stvari so bile vedno sledeče. Ljudje si želijo delovnih mest, želijo si kakovostne storitve na področju zdravja in izobraževanja in ljudje si želijo odgovorne in odkrite vlade. To so naše prioritete. Vključno za novo politiko UNDP-a Naš namen je, da bi pomagali ljudem, da bi dosegli te cilje. Kar se tiče našega partnerstva z Evropsko unijo, ne povem tole. EU je naš glavni partner. To je trajen partner. Globalno, ne samo v tej regiji. V preteklih nekaj letih smo se zlasti osredotočili na to, da bi to partnerstvo razvili v strateško partnerstvo. Torej ne gre samo za partnerstvo na ravni projektov, ampak eh, želimo si partnerstvo, eh, v katerem bi se spraševali, kaj bi lahko storili v tem kontekstu. To strateško partnerstvo, to pomeni na lokalni in državni ravni sledeče. Imamo pisarne, eh, sestajamo se za delegacijo Evropske unije in prihaja do posvetovanj, ali so to programi držav ali bomo uporabili eh, projekte, ki jih ima EU. Eh, e tudi v Bruslju eh, sodelujemo na več ravneh. Vsako partnerstvo za EU mora prinesti dodano vrednost, tega se zavedamo. Zavedamo se tudi, da, imajo, da se države članice Evropske unije tesneje sodelovati z inštitucijami Evropske unije, to je razumljivo. to, da to, kar kdo vnese v partnerstvo, je lahko zelo različno. In sicer zaradi razlogov, ki sem jih omenila v svojem uvodu, tudi zaradi neutralnosti in zaradi eh, globalne pozicije eh, Združenih narodov. Vrednote, ki jih spodbuja Evropska unija, so univerzalne eh, vrednote, torej mir, stabilnost, človekove pravice. zadeva je tu jasna. Potem, kar se tiče vidnosti, zelo odkrita bom. Morda se nismo v preteklosti tako dobro odrezali, eh, morda nismo tako dobro podpirali eh, prizadevanj za eh, vidnost Evropske unije, ampak sedaj to bolje razumemo. In iz preteklega sodelovanja smo se naučili to, da sedaj bolj podarimo vidnost prepoznavnost. Tukaj ne gre samo za zastave in plakate, gre za ljudi, gre za tiste, ki imajo od tega koristi. Gre za to, da ljudje razumejo, da je Evropska unija pozitivno prispevala k spremembam na bolje v njihovem življenju. In to mora biti v srcu vsega, kar se dogaja. Ljudje bodo morali razumeti, da je to nekaj, kar dobijo od partnerstva za Evropsko unijo. Torej, prepoznavnost bo pomembna, potrebujemo tudi prožnost pri tem, kako to obravnavamo, kajti tu so različne plasti, tu imamo politično raven. Tukaj se sprejemajo eh, pomembne odločitve, torej to je raven sprejemanja odločitev, ampak ljudje na terenu to, tega pogosto ne razumajo. Torej gre za to, kako bi lahko to približili tej ravni in kako bi jim to lahko kar se da hitro zagotovili. Če si pogledam eh, zmogljivosti, ki jih imamo eh, na terenu, tudi na ravni izvajanja, lahko še naprej strnemo naša prizadevanja, zato da bi na koncu dosegli kar najbolje za ljudi. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo smo zadovoljni sa kakovostjo informacij. In pa um, ehm, unesli ste veliko znanja in pa veliko izkušenj. Če boste še kdaj želeli k nam, vrata so vam vedno odprta. Hvala lepa, sedaj bomo imeli kratko, kratek premor do pol enajstih, potem bomo nadaljevali. Yes.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 Vamos a comenzar con el siguiente punto. Začeli bomo z naslednjo točko na dnevnem redu. Vesel sem, da lahko pozdravim med nami gospoda Filipa Duplazija, pa sekretarja Združenih narodov. On je pristojen za inovativno financiranje za razvoj. Je tudi predsednik UNIT-8 To je organizacija, ki si prizadeva za boljše financiranje. Zato, da bi se lahko borili proti HIV-u in malariji v državah v razvoju. Zelo cenimo sodelovanje z Združenimi narodi. Združeni narodi so v naših očeh zelo dober partner. sodelujemo v boju proti izzivom. Prejšnji teden smo bili pri gospodu Godezi in pa gospodu Man Kimunu, eh, sprejela sta nas pri generalni skupščini in oba predstavnika sta nam dejala, da si želita boljšega sodelovanja pri najpomembnejših izzivih. Glasti, ko gre za to, da so problemi povezani leta 2015. Leto 2015 bo eh, pomembno leto za trajnostni razvoj in vemo, da ste vi eden največjih zagovornikov globalnega okvira. Pomembno je, da, je, da se vse države zavedajo, da sta trajnostni razvoj in preseljevanje povezana. Človekove pravice, eh, ekstremizem, eh, terorizem, to so pomembne točke trajnostni razvoj je zelo pomemben v boju proti tem problemom. 2015 je to pomembno leto. Potrebujemo financiranje. Čutiti se moramo odgovorne za probleme. In danes ste z nami in razpravljali bomo o skupnih prioritetah Združenih narodov in Evropske unije. Na voljo imate 10 minut. Potem pa bomo imeli razpravo. Izvolite, hvala lepa. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, najprej bi se vam rad zahvalil za to povabilo, ki mi je v veliko čas. In eh, od eh, leta 1989 do 1993 sem bil sam poslanec. Eh, ponovno vas torej pozdravljam, vas poslance, ki, iz, ki vas izjemno spoštujem. Deset minut ni ravno veliko časa, vendar pa bo, mislim, da to zadostovalo. Globoko verjamem, da je tema, o kateri se bomo pogovarjali danes, eh, morda najpomembnejša eh, globalna tema v tem trenutku. Predsednik eh, Lula, ko je bil še na čelu Brazilije, je imel v navadi reči. največje tveganje ne, največje jedrsko tveganje ne obstaja v Iranu ali pa v Severni Koreji. Največje tveganje, s katerim se danes soočamo, eh, sta lakota in revščina. To, kar se danes dogaja eh, v Sredozemskem morju, pa tudi v drugih morjih, je grozljivo. Na tisoče oseb, ki ne znajo plavati, eh, se poskuša prebiti preko sredozemskega molja, želijo priti v Italijo in pri tem tvegajo svoje življenje. Pogosto sem pretresen, ko slišim, da evropski politiki rečejo, da se moramo boriti proti priseljevanju. Ne potrebujemo več priseljencev. To je zelo težko reči. Ne vem, eh, kako eh, zaustaviti na deset tisoče, sto tisoče oseb in sicer pravočasno. Mogoče bi eh, potrebovali eh, globalni eh, načrt za te osebe, ki bi omogočil zagotovitev pitne vode, dostop do temeljnih zdravil, cepiv, izobraževanje in tako naprej te eh, storitve nujno potrebujemo, če potem želimo razviti zasebne gospodarske načrte. Dokler ne bomo imeli teh eh, temeljnih eh, storitev, vse tega ne moremo lotiti. V tem kontekstu vidimo, da milijarda in pol oseb zasluži manj kot 1,25 dolarja na dan. In osebe, ki uporabljajo ta instrument, eh, se eh, zelo dobro zadev, zavedajo, kakšno bogatstvo eh, obstaja le nekaj kilometrov stran. In to so plodna tla za razvoj terorizma, za razvoj ekstremizma in tega ne smemo pozabiti. Države, donatorice, države OECD, pa je ravno v tem času eh, prizadela finančna in pa gospodarska kriza. Naj vam dam primer. Vedno težje je sestaviti proračun. Ekstremizem se krepi. Veliko ljudi je nezadovoljnih. In reči, eh, storiti več za tiste, ki so 4000, 5000 km stran od nas, eh, je težko, kajti eh, ljudje potem odgovorijo, ja, tudi mi marsikaj potrebujemo. Zato eh, pa je razvojna pomoč še kako pomembna, ampak sredstva za razvojno pomoč se znižujejo. Potrebe naraščajo, boriti eh, se je potrebno proti ekstremni revščini in eh, proti podnebnim razmeram. To sta dve področje, ki sta tesno povezani. Hkrati pa se moramo soočiti z vedno manj eh, finančnimi sredstvi za to področje. Zaradi tega potrebujemo inovativno financiranje razvoja. Pri tem se je potrebno osredotočiti predvsem na pet dejavnosti, ki so veliko pridobile zaradi globalizacije. Govorimo o množičnem turizmu, o letalskem prevozu, govorim o treh eh, finančnih oseh eh, na milijone finančnih transakcij izvedenih v sekundi ali pa v minuti. Eh, internet spomniti se je potrebno, da je največ dobička uh, bilo v zadnjih 20 letih ravno na tem področju in uh, podjetja uh, so svoj dobiček prikrila v davčnih oazah. Potem je tukaj mobilna telefonija in uh, pa uh, energetski veri kot uh, nafta in tako naprej. Naj vam za konec dam dva primera. Leta 2006 so predsednik Širak, predsednik Lula, eh, predsednik eh, države Čile, pa tudi eh, generalni sekretar Združenih narodov predlagali, da bi oduzeli oziroma da bi plačali en uh, evro uh, na uh, letalsko vozovnico. Kaj se je zgodilo? Ljudje uh, so se prituževali, zakaj bi morala, uh, zakaj bi morala Francija spet uh, reševati druge. Uh, tu naj bi bila uh, zavezujoča solidarnost. Iz uh, tega naj bi išle milijarde dolarjev. Uh, odločili eh, smo se eh, tudi za razvojni eh, cilj tisočletja in sicer, da se bomo borili proti virusu AIDS-a, virusu HIV-a. osem od desetih otrok eh, danes prijema ustrezno zdravljenje za virus HIV in to eh, kaže, kako lahko eh, prispevamo k izboljšanju situacije na svetu. 2 milijona in 5 2,5 milijona otrok eh, je bilo cepljenih eh, proti tuberkulozi. Torej, eh, to so ti minimalni prispevki, ki lahko spremenijo svet. Nismo na terenu, ne nosimo majic ali kap, ki bi bile identične, ampak financiramo dejavnosti, ki spreminjajo svet. Naslednja dejavnost, ki jo želim omeniti, je Unit Life. Eh, in eh, sicer eh, gre tukaj za prispevek afriških držav in sicer na vsak sodček nafte. Torej gre za solidarnost jug-jug gre za boj eh, proti eh, lakoti. 32 eh, odstotkov afriških otrok in pa južno, in otrok južno-vzhodni Aziji ima posledice zaradi tega, ker ne dobijo dovolj hrane in zaradi tega zaostajajo v šoli. poslance eh, lahko prosim eh, le, da pritiskate eh, na politike, na predsednike vlad in držav. K temu pozivamo tudi javnost. Zaradi tega se še enkrat zahvaljujem, da ste me povabili sem. Veliko je inovativnih možnosti financiranja. Če bi namenili, saj nič cela nič ena odstotka bruto nacionalnega proizvoda za financiranje eh, boja proti revščini, potem nihče več ne bi bil lačen. Eh, Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Gospa Ajumari, eh, rada bi se zahvalila Filipu Duzblezijo, poznam njegovo njegova prizadevanja eh, v preteklih letih. Eh, želi eh, spremeniti situacijo in to počne z majhnimi koraki. Mislim, da je to še kako pomembno. Eh, kajti v tem trenutku je veliko napovedi, eh, tem eh, napovedim pa pogosto ne sledi finančna pomoč. Zato mislim, da bi se bolj morali osredotočiti na konkretna dejanja. Rada bi vam zastavila nekaj vprašanj. Jasno je, da je HIV virus, ki je predvsem prisoten v Afriki. Ali bo Eh, unitet eh, delovala tudi na eh, drugih področjih. Kajti to, kar me močno skrbi pri pojavu migracij danes, je, da so migracije tesno povezane tudi z stabilnostjo oziroma nestabilnostjo določenih držav. Ljudje bežijo pred gotovo smrtjo. Zavedajo se, da bodo, če, bosto, če bodo ostali v državi, umrli in zato bežijo v države, ki se jim zdijo bolj eh, varne. In eh, tam si želijo zagotoviti vsaj minimum za preživetje, želijo pomagati svojim družinam. Z eh, izbruhom nestabilnosti, z izbruhom različnih konfliktov in nasilja v Afriki, pa tudi na Bližnem vzhodu, se je ta pojav migracij seveda okrepil. Seveda eh, lahko pričakujemo eh, zelo eh, visoke stroške v povezavi z tem pojavom, ampak temu bi se lahko izognili, če bi delovali v državah izvora. Tukaj govorim tako o diplomaciji, kako tudi o o gospodarsko-družbenem razvoju, o eh, razvojni pomoči in o pomoči prebivalcem. Kako eh, me zanima, bo eh, načrt organizacije Unitet vključen v večji načrt? Kako bomo vključili tudi evropske države, pa ne samo evropske države? govorim o vseh državah, eh, ki se zdijo varnejše in bogatejše od tistih držav, kjer, je, eh, kjer so življenja prebivalcev ogrožena. Gospod Plenković. Euh, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod minister, spomnim se časa, ko ste bili eh, minister za zunanje zadeve v Franciji, zelo dobro se spomnim pobud predsednika Širaka, eh, ki si je zares prizadeval za eh, razvoj solidarnosti, za pomoč revnejšim. Zelo vesel sem, da sem lahko prisluhnil vaši analizi Zelo zanimivo je bilo slišati, koliko ljudem je bila zagotovljena pomoč z tem enim dolarjem na eh, letalsko vozovnico. To, kar me zanima, je partnerstvo. Partnerstvo z velikimi finančnimi inštitucijami eh, na svetu in v Evropski uniji. Zanima me, kakšna je vloga Evropske unije, kako bi lahko bil prispevek Evropske unije konkretnejši ali pa prepoznavnejši. Najlepša hvala. Yes, gospod Pejo. Monsieur le secrétaire. Ja. Gospod uh, namestnik generalnega sekretarja, rad uh, bi vam dejal, da je uh, vaš govor uh, izjemno dober davek na finančne transakcije, to je boj, ki ga vodimo že 20 let. In uh, takrat, ko smo s tem bojem začeli, uh, je bilo veliko posmehovanja. Zelo težko uh, je poskrbeti za sprejem uh, takšnega uh, besedila. Zdi se nam, da uh, vedno zaostajamo. Uh, In če si ogledamo uh, pogajanja uh, glede podnebnih eh, sprememb, ki so eden izmed razlogov za težave, ki se pojavljajo recimo predvsem v Afriki, lahko vidimo, da je zelo težko ustrezno odgovoriti na uh, izzive. Uh, to je politika, uh, ki nas drago stane. Imam dve vprašanje v zvezi z tem, kar ste povedali in eh, pozdravljam vaš prispevek, kaj ti gre eh, za eh, prizadevanja, pri katerih moramo sodelovati vsi. Prva točka, zelo dobro vas razumem, kaj ti sami ste zdravnik in veliko ste storili na področju boja proti virusu HIV. Uh, ampak eh, zanima me, uh, kaj pa izobraževanje? Vemo, da je zelo tesna povezava med zdravstvenim in pa izobraževalnim področjem. Zanima me vaša vizija. V afriških državah je situacija na tem področju zaskrbljujoča, v številnih afriških državah. Drugo vprašanje pa se nanaša na evropski načrt in sicer na evropski načrt glede davka eh, na eh, prihodke. Vemo, da obstaja nelojalna konkurenca, vse države niso enake, posamezni eh, predsedniki vlad in držav, kot recimo v Španiji in Franciji, pa Eh, zahtevajo uvedbo eh, tega eh, davka? Ali je takšnih predsednikov vlad in držav veliko in zanima me, kakšno, kakšne bi bile posledice tega davka? Zanima me, kako bi vam lahko pomagali na tem področju. Hvala lepa za vaše prizadevanje. Hvala lepa. και εγώ να σας καλωσορίσω εδώ, αγαπητέ κύριε, και να ευχαριστήσω πρωτίστως. Hvala lepa. Najprej se bom uh, rad zahvalil za vsa vaša prizadevanja. Pri uh, reševanju problemov dejali ste, da nekateri elementi prispevajo k temu, da imamo velike tokove priseljencev. Uh, primankuje vode, primankuje hrane, to so še problemi za zdravjem in izobraževanjem. Vse to, kar ste povedali, je res. Ampak tukaj nekaj manjka pri tem pristopu. Morda je to podlaga problema in to je vojna. Vojno ljudje ustvarjajo. Sploh niste omenili vojne, to me je presenetilo. In drugič, ustvarjanje vojen, zlasti v regijah, odkudar izvirajo priseljenci. Torej, vprašanje je, ali lahko uh, prispevamo k reševanju tega problema ali bomo to kar izpustili iz tega okvira. Voda, varnost, eh, zdravje, izobraževanje, vsi ti elementi imajo velikanski vpliv. Ampak ali ni varnost zelo pomembna? Eh, Torej, eh, lahko prihajam iz revne regije, ampak eh, lahko sem srečen, če sem varen. Niste umenili, umenili tega dela problema, torej vojna. Ali lahko kaj več poveste o tem? Gospod Peters. Hvala lepa. Nobenega dvoma ni, da imamo v 21. stoletju določene situacije, ki ne mičejo dobro luč na zahodno družbo in pa na tokove eh, priseljencev. Ljudje, ki so nesrečni in ki imajo probleme doma, ko vidijo, da so države v soseščini mnogo boljše, in potem zapuščajo svoje države in odpotujajo v sosednje države. Ampak to je tudi filozofija eh, gusarjev. Pred nekaj stoletji so pirati napadli bogate eh, ladje, ladje bogatih držav in jih izrupale. Danes nimamo takšne filozofije.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 Zagotoviti bi morali pri naši finančni pomoči, da se ta denar ne bo stekel v roke skorumpiranih vlad, ampak da bo denar dosegel ljudi, ki denar potrebujejo. Povejte nam, kako si Evropska unija prizadeva um, na tem področju sodelovanja za združenimi narodi. Hvala lepa, gospod Mermon. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste danes z nami. Zanima me uh, davek na finančne transakcije. 12 držav Evropske unije se je že odločilo za ta davek, ampak katere druge države na mednarodni ravni podpirajo te predloge za financiranje? Uh, Sedaj imamo te nove ideje za financiranje, ampak smo v času konsolidacije financ. Katere druge zamisli imate še? Ali razmišljate še o kakšnih drugih eh, idejah? In še eno vprašanje, kakšne možnosti ima eh, eh, perspektiva 2020, ki bo določena v New Yorku jeseni? Kakšen se vam zdi celoten postopek, ki bo vodil k temu, da bi določili agendo? Hvala lepa. Gospod Panceri, hvala lepa, da ste prišli. Tudi jaz eh, povdarjam pomen uh, vaše uloge in pomen vašega dela. Kaj ti? Potrebujemo humanitarno pomoč. To se mi zdi še kako pomembno. Rad pa bi vam zastavil tudi dve vprašanje. Zagotovo veste, da če se želimo soočiti z problemi, ki ste jih izpostavili, potem se moramo osredotočiti na vzroke, kajti v nasprotnem primeru eh, bomo eh, bili boj eh, brez možnosti uspeha. In včasih se zdi, da desna roka, eh, da desnica ne ve, kaj počne levica. Recimo, ko gre za humanitarne dejavnosti Združenih narodov in pa politične dejavnosti Združenih narodov. In to je tema, ki je ključnega pomena. Kajti na ta način uspeh že vnaprej zadušimo in s tem se je potrebno soočiti. Druga točka je politika sodelovanja. Če se osredotočimo na Afriko, potem eh, zelo dobro vemo, da ima Evropska unija težave z politiko sodelovanja, kajti ena izmed držav, ki je izjemno konkurenčna, ima razmeroma sumljive dejavnosti v Afriki oziroma razmeroma nekonstruktivne. Zanima me, eh, kako gledate na to sodelovanje, na pomoč kajti pomoč pri razvoju demokracije je ravno tako ključnega pomena. Vemo, da gre tukaj za države, v eh, katerih eh, vladajo despoti in da to potem ne vodi v zaželjene rezultate. Evropska unija deloma. Uh, opravlja enake dejavnosti, eh, kot eh, jih opravljate vi v Afriki. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Gospod Žuvan, najlepša hvala. Dovolite, da se vam zahvalim za ta prispevek, ki kaže, da se soočamo z dvema izzivoma. Z moralnim izzivom, kar je seveda očitno, ne moremo si predstavljati, da bi eh, bilo neravnotežje na svetu vedno večje, da bi bilo vedno več eh, bogatih na eni strani in vedno več revnih na drugi. Drugi izziv pa je tudi v našem eh, interesu, eh, gre za pojav eh, migracij. Eh, tukaj gre za politično vprašanje. Potrebno je torej poskrbeti za ustrezne instrumente, kot recimo za inovativno financiranje. Na ta način bi lahko odgovorili na to, eh, moralno eh, zahtevo, pa tudi na politično zahtevo. Imam predvsem, povsem preprosto vprašanje, morda se vam bo zdelo nekoliko naivno. Eh, poznate delovanje generalnega sekretarja, poznate eh, tudi vpliv in moč Evropskega parlamenta. Vendar pa. Uh, ključno vlogo igrajo eh, tudi druge inštitucije, kot sta recimo Evropska komisija in Evropski svet. Zanima me, kako bi vam lahko zgolj Evropski parlament pomagal pri eh, vaši eh, nalogi vzpostavitvi tega novega financiranja, s katerim bi lahko precej spremenili situacijo pregunta la, la voy a hacer yo. Quería que. Hvala lepa in zadnje vprašanje želim postaviti sam. Naj vam podam primer. Kako visoko je že voda, tako rekoč, koliko denarja imamo na voljo za financiranje teh ciljev in koliko denarja bi potrebovali, da bi res kaj dosegli? Hvala lepa. Eh. D'abord, merci. Euh, aux... Najprej najlepša hvala vsem za zastavljena vprašanja. Kaj ti? Vsi ste se osredotočili na temeljni vidik. Najprej se moramo zavedati, da prihaja do treh eh, primerov globalizacije. Do globalizacije gospodarstva, Eh, ta se je začela že eh, pred precej časa in je že dosegla svoj vrh. Prihaja do globalizacije komunikacije, ki se je povsem spremenila z eh, internetom, z spletom. In tretja vrsta globalizacije je globalizacija eh, družbenih eh, sprememb. Prva globalizacija, torej gospodarska globalizacija, je globalizacija, eh, ki se eh, dogaja na ravni podjetnikov. Globalizacija komunikacije eh, je bila posledica globalizacije gospodarstva, zato so poskrbeli podjetniki. Ampak politiki eh, še vedno delujejo preveč eh, na lokalni ravni. Politiki, tudi jaz sam, se osredotočajo bolj na dejavnosti eh, v naslednjih dveh, treh, štirih letih. Ampak tako se ne moremo soočati z temeljnimi problemi. Torej, zavedati se moramo, da politika da je potrebno politiko zasnovati za 15, 20, 30 let. Solidarnostna eh, politika je potrebna. 16 odstotkov več milijonarjev imamo eh, na svetu eh, danes. Torej, imamo sistem, ki omogoča nadzor nad to ogromno vrzeljo, ki obstaja med bogatimi in revnimi. Gospa Ljo Marije je zastavila zelo pomembno vprašanje. Unitet eh, ne deluje zgolj v Afriki, deluje v vseh najrevnejših eh, državah, ki, so, ki se spopadajo z eh, AIDS-om. Ampak, ko govorimo o virusu HIV, ko govorimo o AIDS-u, potem se moramo zavedati, da je 98 odstotkov otrok okuženih s tem virusom ravno v Afriki. 80 odstotkov okuženih z tem virusom je v Afriki. Torej, odločili eh, smo se, eh, da eh, se bomo osredotočili predvsem na boj proti virusu HIV in proti tuberkulozi. Gospa Ajo Marija je zastavila tudi vprašanje kot še en drugi poslanec. To je bil gospod Hadži, Hadži Jorgo v zvezi z revščino, z pomankanjem pitne vode, eh, v povezavi z zdravstvenim sistemom, eh, z lakoto, rekli ste, da zato ljudje odhajajo, pozabili pa ste na vojno. Ekstremna revščina ima vedno posledice, vedno. Vedno je posledica tega več eh, nasilja. Eh, posledica tega je tudi izbruh konfliktov. Takoj, ko so ljudje revni, pride do izbruha eh, na vzkriži. Torej potrebujemo oziroma zavedati se moramo, da obstaja sorazmerje med eh, ekstremno revščino in pa nasiljem. Včasih ljudje rečejo, namest mesto, eh, da se eh, soočamo eh, z virusom HIV, z tuberkulozo in z malarijo, bi lahko ta sredstva namenili za druga področja. Smrtnost otrok je tako zelo visoka, da je to pojav, s katerim se moramo soočiti. Ampak to se ne bo zgodilo, dokler se ne bo okrepilo bila blaginja v državi. E, samo pogledajte, kaj se danes dogaja v Tuniziji, Maroku, v Alžiriji. Kaj se bo ukrepila gospodarska rast v državi, potem se bo zmanjšala smrtnost. In zato je ključnega pomena tudi izobraževanje. V trenutku, ko bomo zagotovili šole, ko bomo zagotovili eh, izobraževalne vrednote za otroke, se bo spremenil način upravljanja, spremenilo se bo eh, poznavanje drug drugega, spremenilo se bo spoštovanje drug drugega. Tukaj gre za heterogene kulture, ki lahko zaživijo le v spoštovanju eh, drug drugega. gospod uh, Hadi Jorgo in uh, gospod Alijo Mari eh, sta govorila o vojnah, ampak za vojnami se skriva ekstremna revščina. Gospod Plenkovič, vi ste povprašali po vlogi Evropske unije. Mislim, da Evropa že zelo veliko počne v najrevnejših državah ampak eh, da tega ne zna ravno najboljše predstaviti. In eh, žal mi je, da je temu tako. Ni dovolj izvajanja te politike z strani inštitucij. Mogoče zato, ker zato ni izvoljenega posebnega predstavnika, ampak Evropska unija je tista, ki počne največ na, voj, na področju boja proti ekstremni revščini skupaj z ZDA. Nažalost pa eh, tega marsikdo ne ve. Partnerstvo imamo med Unitedom, Unilifeom in pa med evropskimi inštitucijami. Zakaj? Naredili smo nekaj, kar je pomenilo premik dva, uh, dve milijardi oseb sta danes eh, izuzeti iz vseh uh, medicinskih programov, nimajo torej dostopa do zdravil. Namreč zato, ker so zdravila uh, zaščitena s patentom, zdravila, ki prihajajo seveda iz bogatih držav in to 15 do 20 let, medtem pa revni umirajo. Za virus HIV uh, smo torej vzpostavili program, ki omogoča najrevnejšim prvič v zgodovini, da so jim zagotovljena ista zdravila kot eh, bogatejšim in sicer po 80 odstotno nižji ceni. Prvič torej lahko najrevnejšim omogočimo, da lahko dobijo ista zdravila. In na tem področju bi lahko Evropska unija veliko storila. Ta suknič, ali lahko ta suknič kupim po ceni, eh, ki je zanj zastavljena? Če ne, ga moram dobiti po nižji ceni in enako velja za zdravila. V nasprotnem primeru delamo veliko napako. Poglejte si samo eh, ceno um, zdravil, najnovejših zdravil eh, za hepatitis eh, C. Cena zdravljenja posameznika je tako visoka, da si tega nihče ne more privoščiti. Seveda obstajajo višji finančni interesi, ampak mi smo politiki in bi se morali z vsem tem soočiti. Gospod Pajon je govoril o davku na finančne transakcije in tudi eh, gospod Milen Mon. To je eh, zelo pomembna tema naše generacije. Vse generacije eh, niso sposobne sprejeti odločitve, da lahko nič cela, nič ena odstotka davka na finančne transakcije transakcije spremeni svet. In s tem odgovarjam tudi na vprašanje gospoda predsedujočega. Kako se izogniti tragedijam, dramam? Vprašanje, gospod Pejon, ni več, ali bomo imeli davek na finančne transakcije ali ne. Kot ste rekli, pred 20 leti nas je bilo zelo malo eh, takih, ki smo to zagovarjali. Nekateri so dejali, to je nemogoče. Celo tisti, ki se niso spoznali na gospodarstvo. Sedaj pa naenkrat vsi pravijo, ja, to je mogoče. In če je to mogoče na nacionalni ravni, potem eh, je razlog, da to ni eh, bilo uvedeno, samo ta, da želi vsak finančni minister obdržati denar. V Franciji so se odločili celo za 30 odstotni davek. Ampak finančni minister je zmanjšal uh, postavke na drugih področjih. Ampak 30 odstotkov torej Francija namenja eh, za razvojno pomoč. Eh, Francija, Belgija in druge države 11 držav eh, se je odločilo, da bodo uvedle davek na eh, finančne transakcije. Sodelovanje med državami. Vprašanje, ki se sedaj zastavlja, je, kako zagotoviti, da bodo finančni ministri vsaj 30 do 50 odstotkov namenili za razvojno pomoč. Politika. Gospod Milan Mon je govoril tudi o tem, katere so druge države. Na Tajskem poteka živahna razprava o davku na finančne transakcije. Tudi v Braziliji obstaja davek na finančne transakcije, ki pa je namenjen zgolj eh, zdravstvenemu področju. Zdravstvenemu področju v Braziliji. Torej, Sedaj se zastavlja vprašanje davka na finančne transakcije, ki bo namenjen razvoju. Gospod Milan Mon, rekli ste, da je leto 2017 prav posebno leto. Leto 2017 je posebno leto, kajti takrat bo Generalna skupščina Združenih narodov predstavila trajnostne, razvoje, eh, trajnostne razvojne cilje gre eh, za nadaljevanje razvojnih ciljev tisočletja, gre za trajnostne razvojne cilje. In če želimo uresničiti te trajnostne cilje, potem moramo poskrbeti tudi za ustrezno financiranje. Sedaj pa k izobraževanju. Gospod Pejon je zastavil to vprašanje in to je zelo pomembna tema. Zakaj je težko vzpostaviti inovativno financiranje za izobraževanje, hkrati pa je lahko vzpostaviti inovativen finančni sistem oziroma inovativen sistem podpore za zdravstveni sistem. Na področju izobraževanja mm, je zelo eh, težko poskrbeti za konkretne eh, dokaze za predstavitev učinkov neustreznega izobraževalnega sistema. Kot ste dejali, pa je to potrebno storiti. Gospod Panceri, rekli ste, da desnica Združenih narodov eh, počne eh, eno stvar, levica pa drugo. Eh, ampak kdo se pravzaprav skriva za Združenimi narodi? Združeni narodi, Združene na, Združenih narodov ne predstavlja generalni sekretar, gre za veliko skupino držav, ki jih nekako vodi eh, generalni sekretar. In to je perspektiva, na, katere, na katero ne moremo pozabiti. Eh, ja, desnica ne ve, kaj počne levica, prav imate, tukaj gre za politično vprašanje. Prav eh, ste povedali, Kitajci zagotavljajo sredstva na dvostranski ravni, Evropska unija tega v tem trenutku ne počne, veliko bolje moramo poskrbeti za komunikacijo, predvsem v zvezi s sredstvi, ki jih namenjamo za revne države. In naj zaključim z zadnjima dvema prispevkoma. Gospod predsedujoči, rekli ste, koliko z 140 milijard za razvojno pomoč smo danes prišli na 136 milijard. Eh, milijard, 50 eh, dodatnih milijard eh, bi nam močno pomagalo. To se zdi nič na prvi eh, pogled. 100 milijard za boje proti podnebnim spremembam. Danes nismo dosegli niti še cilja 10 milijard po Kopenhavnu in pred Parizom. kaj lahko stori ta parlament? To pa je bilo zadnje vprašanje. Evropski narodi, ki jih zastopate, vi, evropski poslanci, morajo pozvati celotno izvršno vejo oblasti na svetu in sicer pred nekaj dnevi oziroma nekaj dni pred pariško konferenco na temo podnebnih sprememb, nekaj dni pred COP20, nekaj dni pred generalno skupščino, morate pozvati izvršno vejo oblasti, da najde mikromožnosti financiranja razvojnih dejavnosti. To je edina možnost preživetja. Muchas gracias, señor Seblasí. Yo soy de los que opinan que hace falta más Naciones Unidas. Hvala lepa, gospod Tosglasi. Eh, Videl sem, da potrebujemo več od Združenih narodov, da moramo bolj uporabljati listino Združenih narodov, to bi bilo dobro za človeštvo. Hvala lepa, sedaj pa se pripravimo na naslednjo točko na dnevnem redu kolegu Plenkoviču bom prepustil predsedovanje, gre pa za varnostno strategijo. Dear colleagues, let us continue our deliberations. Spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo s sestankom odbora za zunanje zadeve. Nadaljevali bomo s točko 9. Imamo predstavitev študije eh, proti novi evropski varnostni strategiji, ocena vpliva sprememb v globalnem varnostnem okolju. To organiziramo v sodelovanju z odborom za a, eh, obrambo. Z nami je tudi gospod Kan, predsednik. Lepo pozdravljam pa tudi Iana Antonija, ki je začasni eh, direktor uh, Štokholmskega mednarodnega mirovnega raziskovalnega inštituta. Poslali so vam eh, e-maile, preposlali so vam študijo, ki jo je dala v izdelavo Evropska unija. Uh, Eh, Chatham House, Cipri in pa uh, ustanova za strateško raziskave iz Pariza so sodelovali pri tej študiji. V pravem trenutku razpravljamo o tem, smo v juniju, nekaj dni preden, se, eh, se sta, preden bo gospa Mogherini svetu predstavila svoj dokument o spremembah v globalnem okolju. Uh, Vsi vemo, da je bila Evropska eh, varnostna eh, strategija izdelana leta 2003, leta 2008 je bila predelana, sedaj pa poteka razprava na ravni sveta, kako bi lahko vključili nove globalne izzive in pa grožnje, eh, ki pretijo svetu in Evropski uniji. Dokument je bil skrbno zapisan, zelo je celovit van se je steklo veliko akademske literature, ki je bila na voljo v preteklih letih in sicer v zvezi s temo varnostne strategije. Dobili bomo nasvete, kar se tiče meditologije, kar se tiče vsebine političnih odločitev in pa kar se tiče narave prihodnega dokumenta, na katerem bo delala Evropska unija. Uh tako od leta 2005 kot 2006. Jasno je zapisano, da uh, gre tukaj za kibernetske vojne in tako naprej. Potem imamo tukaj še spremenjeno rusko politiko do svojih sosed in te elemente moramo upoštevati, ko uh, delamo na svoji prihodni strategiji. Pomembno je tudi to, da si zabeležite, kaj lahko, oziroma da razmislite o tem, kaj bi lahko storil Evropski parlament to razpravo bi lahko vključili vse, o čemer smo se pogovarjali v zadnjih dveh dneh. Vesel sem, da bomo sedaj obravnavali to točko. Poskušali bomo prispevati in sicer na, dokument, na podlagi dokumenta, ki ga je predstavil naš predsednik Brok. Podaril je potrebo po celovitem pristopu sedaj imamo tudi uh, nov skupen pristop do uh, splošne strategije uh, Evropske unije. Sedaj bom dal besedo gospodu Kanu, ki bo povedal nekaj besed v imenu sede. Potem pa bom dal besedo gospodu Antoniju. Izvolite. Hvala lepa. Gospod Antoni, lepo vas pozdravljam v imenu pododbora za varnost in obrambo. Zelo nas zanimajo vaši pogledi o morebiti novi evropski varnostni strategiji. Ko je Evropski svet decembra 2013 podal mandat visoke predstavnici, da naj izdela poročilo, ki ga bo predstavila v nekaj dneh, si ne bi nišče mogel predstavljati, kako globoko se bo svet spremenil v prihodnih mesecih. Ne bom še enkrat omenjal krize, sa katero se soočamo v Evropski uniji in pa posod po svetu. Toda mislim, da je pomembno podariti sledeče. To, kar se dogaja in pa odziv eh, na dogodke, oziroma pomankanje odziva, spodkopuje eh, svetovni red. Zato potrebujemo razmislek. Razmislek. Evropske inštitucije morajo o tem razmisliti in zato z veseljem pričakujemo poročilo gospe Mogherini in pa a, celotne mednarodne skupnosti. Kriza je prišla k nam domov in vprašanje je, koliko obrambe potrebujemo. Zagotoviti moramo, da se bodo države članice lahko soočile za katero koli novo grožnjo in pa potrebujemo nov koncept evropske varnosti, tako na zunanji kot na notranji razsežnosti. In tretjič, zelo smo pozorni na ta vprašanja in prispevali bomo k razpravi. Nova varnostna strategija bi morala predvsem ponuditi um, vizijo, kje želi biti Evropa na svetu in kako želi zagotoviti Evropa varnost znotraj in zunaj Evrope. Evropa ima celo vrsto orodja, ki ga lahko uporabi. Od eh, upravljanja s eh, krizo, razvoj in pa imamo tudi trgovinske sporazume s tretjimi državami. Ampak, če ne bomo imeli jasne strateške vizije, potem ne bomo mogli v celoti uporabljati teh orodij in ne bodo podali najboljših odgovorov. Hvala lepa, gospod Antoni, sedaj pa predajam besedo vam. Hvala, gospod Kan. Sedaj pa gospod Antoni, ki je iz Walesa in sedaj dela v Stokholmu. Spregovoril pa bo imenu vseh treh institucij, ki so prispevale k izdelavi študije. 15 minut imate, prosim. Dobro, hvala za priložnost, da sem lahko tu. Sodeloval sem tudi pri izdelavi te zelo zanimive študije. Zahvalil bi se vsem trem institucijam in po drugi strani hvala, ker sem lahko danes tu in ker lahko predstavim rezultate te študije. Ne bom skušal povzeti ta celoten dokument, ki je dolg skoraj da 100 strani, to bi trajalo dlje kot 15 minut, ampak skušal se bom dotakniti nekaterih glavnih elementov v tem dokumentu. No, ko smo začeli s tem delom, smo iskali odgovor na vprašanje, ali obstajajo kakšni zadostni razlogi, zato da bi imeli novo varnostno strategijo. In to ni bilo samo umevno za vse. Če si pogledamo dokumente iz leta 2003, potem dodatek iz leta 2008, so to še vedno dobre dokumente z koristnimi smernicami. Ampak potem smo razmislili o tem in prišli do sklepa, da ja, obstajajo razlogi za to, da bi imeli nov konsens o primerni vlogi Evropske unije v svetu. Mogoče bi bil najboljši način, da bi to zajeli v novi evropski varnostni strategiji. Razlogi za to so bili že omenjeni, saj deloma. Evropska unija je spremenila svojo vlogo v globalnem varnostnem okolju, zlasti od leta 2003. Na podlagi tega, kar lahko vidimo, da se dogaja v bližnji sosedski Evropske unije, vidimo tudi, da je veliko motenj v varnostnih sistemih In tega ne moramo izključiti in včasih tudi ne predicirati. Tu vidimo različne krize in varnostne izzive, s katerimi se soočamo. Ne gre za običajne izzive, kot pač v vsakem času, ko imamo krizo. Ampak tu gre za najbolj temeljna načela, nekaterih temeli evropski varnostni red. Tako da, ja, obstajajo razlogi za to, da oblikujemo novo varnostno strategijo in si ponovno to pogledamo. No, Mimo tega je Evropska unija sama šla skozi pomeno transformacijo. Videli smo institucionalne in pravne spremembe, prišlo je do širitve z novimi državami članicami, kar je Evropsko unijo spremenilo. In potem imamo tudi to dejstvo, da je finančna kriza privedla do razprave o tem, ali je sedaj napočil čas, da razmislimo o spremembi strategije in da mogoče znižamo ravni ambicij, ki smo jih imeli prej v predhodnih dokumentih o zunanjem delovanju in varnostni strategiji. No, vse te dejavniki skupaj upravičujejo novo razpravo. Nakratko bi omenil teme, ki so v drugem oddelku poročila, kjer gre za grožnje, To je predvsej dolgo poglavje o poročilu in preveč elementov, da bi jih sedaj omenil podrobno. Ampak v glavnem gre za to, da imamo tu različne grožnje. Imamo neposredne grožnje, imamo smrtonosne napade, velike dogodke, zaradi katerih zgubimo življenje ali poškodujemo objekte v Evropski uniji. Potem imamo grožnje načinu življenja. Tu gre lahko za določene grožnje, s katerimi se zmanjšuje socialna kohezija, potem imamo tudi škodovanje gospodarstvu, imamo organizirani kriminal, ki prodira v družbo in tu gre za grožnje takšne vrste. Potem tretja skupina grožnja, tu gre za grožnje evropskim interesom druge, nekatere grožnje so neposredne, tu je kar nekaj ugrabitev evropskih državljanov, tam kjer je veliko konflikta na takšnih ranljivih območjih potem imamo grožnje v naložbah EU v zunanih sektorjih, potem pa gre tudi za to, kar je Evropska unija storila pri različnih konfliktih, kjer se uničujejo infrastrukture in kjer imamo napredek na področju upravljanja in vladavine prava. Potem pa imamo lahko tudi druge dejavnike. Videli smo nedavne primere, recimo to, ta bolezen ebole v Zahodnji Afriki v kratkem času je uničila več kot deset let gospodarskega napredka v različnih državah tam. In na koncu še evropski cili. Evropska unija je res oglaševala sistem, ki temelji na pravilih in večstranskosti. Tu obstaja tendenca, da bi se odmaknili od teh pravil in da bi zmanjšali podporo večstranskosti in to bi bila grožnja tudi načelom Evropske unije. Kajti, če se ti izvajajo, je to dobro za nas po vsem svetu. Tu imamo štiri različne vrste grožen. Te grožnje lahko obstajajo v kateremkoli času, seveda je to odvisno od sprememb. In kaj se lahko naučimo iz poročila? Če si pogledamo zadnje dogodke, vidimo prvo skupino grožen in to gre za neposredne grožnje. Evropski uniji. Verjetno ima to več teže sedaj kot v predhodnem desetletju. Deloma tu izhajamo iz ocene trendov konflikta. Po desetletju pozitivnih dogodkov vidimo, da je vse manj konfliktov, tudi ti konflikti so manj intenzivni. In tu smo objavili podatke, ki smo izbrali in vidimo, da je prišlo do prelomnice v zadnjih treh letih in zdaj gremo bolj v smeri negativne tendence, ker vidimo povečano število konfliktov in ti konflikti so tudi vedno bolj intenzivni. No, verjetno je še prezgodaj, da bi govorili o novem trendu. Ampak tu vidimo tri leta, ki kažejo, da ne gremo v pravo smer. Potem drugo. Tu je vse več popraševanja, da bi imeli več zaupanja v evropskih državah v odnosu do partnerjev in to odraža, kakšen je evropski varnostni red. Sporedno naj bi tu poštevali tudi to, da je vse več popraševanja po mirovnih operacijah izven Evropske unije, zlasti v Afriki. Naši podatki, ki smo jih objavili, sedaj kaže, da imamo tri leta kjer je bilo vse več mirovnih operacij. Torej vse več je povpraševanja po rabi naših virov, ne le v Evropske unije, ampak tudi izven Evropske unije. Torej, če ocenite ravnovesje različnih grožen, je verjetno primirno, da se sedaj bolj posvetimo nekaterim bolj strožjim oblikam grožen. Potem nekaj grožen, ki smo jih opredelili. Nekatere so sistematične grožnje, nekatere ne ostanejo znotraj meja. Včasih potrebujemo javno-zasebna partnerstva, zato da bi to spoštovali in tu ne gre za to, da bi te grožnje upoštevale notranje zunanje meje. Presegajo zmogljivosti vseh držav, tudi večjih, pri upravljanju. Vse to so pomembni razlogi, zakaj moramo to reševati na evropski ravni. To je tako upravično, kot tudi potrebno pravzaprav. No, sedaj pa bi šel nazaj na zadnje poglavje, to je tretje poglavje poročilo. To je ponovno zelo dolgo poglavje in to bi opozoril na nekaj, kar bi lahko imenovali nizko rastoči sadeži. kaj lahko storimo z nizkimi stroški, tako da ne potrebujemo novih strukturnih in pravnih sprememb v sedanjem okolju. Tu izhajamo iz že obstoječega dela, zato da bi okrepili usklajenost evropskih ukrepov na praktičen način. Tu gre zlasti za to, da bi tu uporabili vse premoženje, ki ga Evropska unija že ima, v ranljivih območjih, kjer je veliko razprašenosti, da bi imeli kolektivno črtovanje, izvajanje preko skupnih pobud in da bi poskrbeli za to, da imamo primirno analizo konfliktov in varnostne strategije evropskih misij v vseh državah, ne le v občutljivih državah, kjer, so, kjer je veliko konfliktov. To je bilo podarjeno recimo tudi v Ukrajini, ker smo videli potrebo potem, da potrebujemo analizo konflikta tudi v tistih državah, kjer ni vojne. Leta 2011 in 2012 smo to res krvavo potrebovali. Sedaj pa še zadnje poglavje v poročilu kjer je govora o tem, kaj postoriti na bolj ambiciozen način. Menimo, da moramo razmisliti o tem procesu. Kako naj bi oblikovali to varnostno strategijo in s kakšnimi cili? No, glavni cili delovne metode so v razloženju v zadnjem poglavju poročila. Tu gre za to, da bi obrazložili sedanjo vlogo Evropske unije javnosti. Gre torej za javno diplomacijo. Ampak tu gre tudi za smernice za tiste, ki so odgovorni za izvajanje evropskih ukrepov, tako da bi akteri v različnih evropskih institucijah razumeli, kako sami prispevajo k doseganju večjega cilja. Potem nam bi pomagali partnerji po vsem svetu, da bi ti razumeli, kako sodelovati z Evropsko unijo zato da bi imeli vzajemne prednosti in zato da bi dosegli vse tri cilje v odprtem in širšem procesu, je to treba upoštevati države članice, parlament, evropske institucije in širša javnost. Verjetno je to najboljši način oblikovanja potrebnega konsenza. In to je tudi glavno nasprotje med tem dokumentom in dokumentom iz leta 2003. Potrebujemo vseobsegajoč proces ta bi prinesel najboljše rezultate, ampak to bi težko redili v mm, zelo kratkem času, ki ga imamo. Zdi se, da imamo tu te dejavnosti, ki krožijo v ciklih in ta cikl traja deset let. Potrebujemo torej ukrepe, ki bodo veljavni čez deset let. Tako da moramo porabiti potreben čas za to, namesto da bi tu imeli neke umetne roke šestih ali osmih mesecev ali kakršne koli roke že. Torej, če imamo poročilo enkrat na deset let, mora biti res dobro narejeno. No, sedaj pa glavni pristop. Kot sem rekel, je tu precej širok spektr različnih groženj, ki jih moramo poštevati pri pregledu. Prav tako moramo poštevati dolgoročno perspektivo kot tudi to, da se osredotočamo na takojšnje prioritete današnjice. Razumemo, da bo Evropska unija utrpela različne šoke, kajti svet se hitro spreminja in stvari je težko napovedati vnaprej. In ker vemo, da bo prišlo do teh šokov, ampak ne vemo natančno, kakšni bodo, imamo tu pomemben vidik te varnostne strategije. Treba je zgraditi odpornost. To je ključni element prihodnje varnosti. Treba se je naučiti, kako se prilagoditi nepričakovanim dogodkom, da bi s tem zmanjšali učinek nepričakovanih dogodkov in kako to vpliva na življenjski standard in državljane Evropske unije. Tretji element, ki je ključen v glavnem pristopu, je tudi, da poudarimo, da Evropska unija ne bo in ne more biti umaknjena iz mednarodnega prizorišča. Ampak istočasno potrebujemo realni pristop do tega, kjer lahko Evropska unija najbolj konstruktivno prispeva, s kakšnimi intervencijami naj bi dosegli maksimalni donos. Evropska unija bo še vedno ključni akter v globalnih zadevah, ampak ne moremo rešiti vseh vprašanj posod in vedno. In končno, še vidik iz glavnega pristopa, če govorimo o izolaciji tistih področji, ki lahko Evropska unija prispeva tako kot nihče drug. Tu vidimo področje, ki je res bistveno in na to se moramo osredotočiti. Gre za razumevanje vezi med varnostjo in razvojem. In to je področje, kjer Evropska unija že odigrala vodilno vlogo pri razumevanju odnosov med varnostjo in razvojem tu lahko prinesemo veliko znanja globalni razpravi, prav tako so lahko naši procesi bolj učinkoviti. Potem nekateri drugi ključni vidiki. Treba je oceniti partnerstva. Iskren moram biti in rečem, da tu nismo dosegli dogovora med vsemi, ki so pripravili to poročilo. Ja, seveda mora Evropska unija sodelovati s partnerji preko partnerstva, ampak potrebujemo jasno vizijo tega, kaj so to strateška partnerstva. Kaj ti obstaja nekateri primeri, recimo ZDA, kjer so naši odnosi tako povezani, da sploh ni vseeno, če je to strateško partnerstvo ali ne. Te značilnosti že obstajajo. Ne glede na to, kako to poimenujemo. Potem imamo druge primere, kjer lahko vidimo, da bi lahko imeli strateško partnerstvo torej, da tesno sodelujemo z nekim stabilnim partnerjem, ampak ni jasno, kakšna je vsebina obstoječega strateškega partnerstva. Recimo, to so takšne države, kjer se moramo natančno sredotočiti na odnose, recimo tu gre za večino azijskih držav, Kitajsko, Indijo, Južno Korejo. Torej, vprašati se mora, v kolikšni meri so ta strateška partnerstva pomembna. Potem imamo druge države, s katerimi smo rekli, da imamo strateška partnerstva, ampak mogoče jih ne bi smeli imeti v preteklosti in jih nimamo sedaj. Recimo Rusija je najbolj očiten primer. Torej, potrebujemo jasno vizijo glede tega, kaj so ta strateška partnerstva, da se sredotočimo na vsebino teh partnerstv. To je potreben element te razprave. Potem naslednja točka. Izzivi na področju regionalne varnosti. No, poročilo se je jasno pokazalo, da Evropska unija ostaja zavezana pravilom globalnega reda. Imamo tu še vedno nujne izzive v takočnem sosedstvu, kjer se moramo odzvati, tega ne moramo priložiti. Tako da se moramo osredotočiti na izzive regionalne varnosti. To je bistvenega pomena. In na koncu bi se osredotočil tudi na horizontalne izzive. Kot sem rekel, mora Evropska unija ohraniti svoj izhodišni pristop, da sodeluje odprto v globalnih zadevah, to je v našem interesu, istočasno pa to ustvarja šitke točke. Vidimo pozitiven pretok, ki ga spodbujamo z ljudmi, idejami, financami, strateškim blagom. Po drugi strani pa je lahko to tudi šipka točka, kajti to ustvarja poti, ki jih lahko izkoristijo nekateri, ki imajo slabe namene. In vse to je zelo zapletena tema. Mislim, da tega ne razumemo dobro na menem področju, kako torej oblikovati učinkovite pristope, da bi rešvali horizontalne vprašanja. Recimo, to je takšno področje, kjer bi lahko Evropska unija res prispevala k te razprave, ne le pri oblikovanju lastne varnosti, ampak tudi pri reševanju globalnih varnostnih vprašanj to so torej ti vidiki, ki sem jih želel omeniti. Tam poročilo, kot sem rekel, je poročilo dolgo skoraj da 100 strani in to bi bilo prehodoče, bi povzel vse točke ali prebral vse, ampak tu gre za glavne vidike. To sem želel predstaviti. Hvala lepa, gospod Antoni. Imamo 45 minut za vse kolegi, ki bi se ranje oglasili v tej razpravi. Prosim, da se oglasite. Šest kolegov se je priglasilo k razpravi. Zaenkrat sedem prosim, da se držite dveh ali treh minut, to bo dovolj, da bo lahko gospod Anthony na koncu odgovoril. Najprej gospa Kanjete po imenu Elesa Sandra, prosim. Ja, hvala, prisrčna hvala za to celovito predstavitev poročila. To poročilo se mi zdi dobro izhodišče za naše znanje odnose, za službo za komisarko Mogrinjevo pri ustvarjanju nove varnostne strategije za Evropo. Sama bi menila več pripomb. Najprej prva, ki je povezana z našimi sosedami. Kaj se mi zdi pomembno? Pomembno je, da se ne izogibamo bistvenim vprašanjem, na katera moramo odgovoriti. Torej, kakšne odnose bomo imeli z našimi sosedami v prihodnosti. Kajti, sedaj bom spregovoril latišče in bo lažje za me. Torej, tu imamo tri sosednje države, ki so podpisale pridružitvene sporozume z nami. to kaže, da so odnosi med EU in temi državami precej kakovostni, saj na gospodarskem področju. Ampak mislim, da moramo našim sosedam ponuditi tudi nek način sodelovanja, tako da bi lahko ocenili interoperabilnost med Evropsko unijo in sosednjimi državami, kajti Če nismo pripravljeni na to, moramo to jasno reči. In tu imamo v mislih tudi glasovanje, ki je potekalo prejšnji teden v Strasburu. Glasovali smo o varnostni strategiji Brigičanega morja. Tam smo videli 16. člen, kjer nismo želeli omeniti sodelovanja med regionalnimi NATO državami po eni strani in Gruzijo in Ukrajino. Moldovo ter Ukrajino po drugi strani. Torej, varnostno sodelovanje je zelo pomembno za Evropsko unijo. Sedaj pa nekaj besed o Gruziji. Gruzija je slišala to obljubo glede možnega članstva v NATO na vrhu Bukarešti. In to je treba upoštevati. Potem grožnje glede Evropske unije moramo postaviti v spredje. In ta prioritizacija ne bo lahka, vsekakor ne. Ampak kako moramo to videti? Najprej moramo spregovoriti o kibernetski varnosti, o kibernetski grožnje, potem se moramo sretočiti na infrastrukture, na jedrske elektrarne in na koncu moramo spregovoriti tudi o terorizmu. Ampak ne smemo pozabiti zelo pomembnega vedika in zlasti propagando. Kako lahko zaščitimo evropsko prebivalstvo pri teh kampanjah pranja možganov? Hvala lepa, Sandra. Zdaj pa kolega Balčitis iz skupine socialistov demokratov. Prosim. Ačiū, gerbiamas pirmininkantė. Hvala lepa, predsednik. Zahvalil bi se vam za zelo zanimivo predstavitev. Ampak omenil bi dva vidika. Najprej moram reči, da niste omenili nekaterih notranjih izzivov, ki jih imamo v Evropski uniji, kajti vsi omenjamo solidarnost. To je temeljni kamen vseh držav članic Evropske unije. Ampak, ko oglasujemo o različnih poročilih, dejansko vidimo, da je premalo solidarnosti med državami. Recimo, niste omenili enega izmed glavnih dejavnikov, to je energetsko vprašanje. Prejšnji teden v Strasburu smo glasovali proti Evropski energetski varnostni strategiji in mislim, da je bil to eden izmed ključnih dokumentov, ki bi nam pomagal uravnotežiti naše prihodnje dejavnosti. In seveda, ta dokument vsebuje več različnih vidikov in nekatere države niso želeli spremeniti sedanje situacije zaradi njihovih gospodarskih interesov in tu imam recimo odnosih, v mislih odnose z Rusijo. Omenili ste doslednost pri evropskih ukrepih. In češ, da Evropska unija ni vedno globalni akter. Ampak, če smo tu razvojeni in če poslušamo in upoštevamo težave z različnimi državami, smo bolj šibek globalni akter. Ali ne mislite, da bi morala evropska varnostna strategija jasno določiti in analizirati tudi te vidike. Potem še zadnje vprašanje, to je povezano z usklenim delovanjem. Vsaka država članica ima svoje volitve. In če želimo izvajati določene strateške elemente, moramo imeti ukrepe, ki niso popularni med ljudmi, seveda treba upoštevati tudi demokratične vidike, ampak v prihodnosti moramo poštevati tudi to, da to lahko postane ovira pri naših strateških in zunanjih dejavnostih. Hvala, gospod Balčitis. Zdaj pa gospod Van Orden iz IKR. Uh, hvala lepa, predsedujoči. Gospod Anthony, hvala za to poročilo. Nisem imel priložnosti prebrati tega poročila v celoti, ampak letel sem ga. In ja, vaš mandat je povezan z določanjem vloge Evropske unije v vseh teh področjih. Seveda je to povezano s potrebo v tem, da moramo določiti vlogo Evropske unije na globalnem prizorišču in tu gre tudi za uštevanje skupnih interesov, ki lahko obstajajo v nekaterih primerjih, ampak ne vseh, bi rekel. Ampak teh domnev niste postavili pod vprašaj. Sprašujem se, kolikšni meri ste poštevali revitalizacijo NATO, omenjate NATO, ampak ne v tem kontekstu revitalizacije. In potem odzivi na grožnje, ki ste jih opisali. To je domini nacionalnih vlad. Seveda tu obstajajo določeni vidiki, pri katerih moramo stalovati zavezniki. Včasih imamo tudi čezmejne vidike, ki jih je treba poštevati, ampak Veliko je težav, ki jih morajo reševati naše nacionalne vlade. Tako da vas sprašujem, kakšne dopolnilne odnose bi lahko imeli v Evropski uniji? Običajno bi tu pomislili na nekatere instrumente za civiliste, recimo v Evropski uniji omenjali ste razvojno pomoč. Ampak ponovno, v kolikšni miri je raba teh evropskih instrumentov pravzaprav služila pravim namenom. No, seveda tu lahko najdemo veliko primerov, recimo, tako se lahko spomnim na zelo velik vzvod, ki naj bi ga imela Evropska unija, recimo v sodelovanju s palestinskimi oblastmi, zato da bi rešili težavo na Bližnjem vzhodu, pri tem mirovnem procesu in konec koncev smo mi največja finančna darovalka palestinskim organom in vseeno nismo izkoristili te politične moči za to, da bi lahko našli rešitve. Kolikšni meri te evropske politike slabšajo težave? recimo tu vidimo najbolj nedavno težavo in to je vprašanje glede naše migracijske politike. Kolikšni miri se politike Evropske unije povezujejo z negativnimi posledicami, ki slabšajo te težave, ne pa da bi jih reševali. In ko govorite o ciljih, ste najprej omenili to potrebo potem da bi spodbujali in promovirali imič Evropske unije. No, sam bi si mislil, da je glavni cilj ta, kako preseči glavni zive in grožnje. Na kaj naj bi se Evropska unija osredotočila najbolj učinkovito? Prav tako bi rad slišal vaše mnenje o tem, recimo, da bi spodbudili naše države članice, da porabijo več za obrambo. Hvala. Uh. Hvala lepa. Kolegi, prosim, da se držite treh minut, da bomo lahko vsi sodelovali pri razpravi. Gospod Ranoš, prosim, beseda je vaša. Hvala. Rad bi čestitev poročevalcu za to poročilo, je zelo aktualno, kajti Evropska varnostna strategija potrebuje spremembe, vsekakor. In sedaj smo pred novo strategijo in sprašujemo se, če bomo imeli dovolj moči oblikovati kakovostno evropsko varnostno strategijo. Ampak ta domneva, da bi lahko imeli kakovostno varnostno strategijo, je povezana z opredelitvi odnosa Evropske unije znotraj NATO, kar seveda pomeni, da moramo opredeliti te odnose tudi z ZDA. Naj omenim dve nejasnosti kar pogosto vidimo v evropskih dokumentih. Nanašajo se na odnose z ZDA, na odnose z državami v NATO. Pogosto govorimo o evropskem stebru NATO, ki pravzaprav ne obstaja, kajti NATO imamo samo en stebr, to je stebr ZDA. Imamo 21 majhnih stebričkov in Mislim, da je to iluzija, če bi govorili o evropskem stebru NATO. Potem drugo vprašanje in druga nejasnost, ki bi jo omenil. Govorimo o tem, da mora Evropska unija delovati dopolnilo glede na NATO, kar je predvsej nenavadno. Recimo, če vemo, da so evropske države tudi članice NATO, potem to pomeni, da morajo delovati dopolnilno same seboj, kar je pravzaprav nekaj, če se ne razumemo, tako da bi morali to pojasniti. Tako da, vas sprašujem naslednje. Ali obstajajo kakšne možnosti za to, da bi odnosi med EU in ZDA postali bolj opredeljeni, tudi glede na NATO in glede na te nove okoliščine, ki se pojavljajo v kontekstu Evropske varnostne strategije? Hvala. Hvala, Jozo. Sedaj pa gospa Ljuzenk, prosim. Ja, vielen dank. Ja. Najlepša hvala. Govorili ste o možnih tveganjih organiziranega kriminala. Po mojem mnenju gre tukaj za povsem nepolitičen vidik boj proti eh, kaznjivim dejanjem je eh, naloga policije. Mislim, da gre tukaj za vprašanje zunanje in notranje varnosti, hkrati pa za mešanico vojaških in pa policijskih dejavnosti in to eh, lahko podprete za klauzulo o solidarnosti. Zato me zanima, da ali tudi vi menite, da bi lahko prišlo do določene zmešnjave, kar zadeva eh, vojaške in pa policijske dejavnosti. In eh, kako gledate na posledice za demokracijo, kajti razdelitev pristojnosti je ključnega pomena za ohranitev demokracije. in potem še eh, sosedska politika. V študiji je bilo rečeno, da se mora Evropska unija osredotočiti eh, na eh, sosedsko eh, politiko. Dolečeni kolegi so dejali, da bi bila logična posledica uloge Rusije močnejša militarizacija sosedskega območja. Zato vas še enkrat sprašujem, kaj ti to je zelo eh, nejasno predstavljeno, kako gledate na posledice eh, in sicer z eh, vojaškega vidika. ali ne menite, da militarizacija prej eh, povzroča nove probleme, kot pa eh, da bi predstavljala rešitev. Zanima nas, eh, kako vi gledate na to. Potem pa imam še vprašanje glede izdatkov za oboroževanje. V naših razpravah se zmeraj uh, pojavi argument, da uh, bi znižanje sredstev za oboroževanje eh, pomenilo uh, okrepitev tveganja za varnost, ampak uh, mislim, da ni prišlo do uh, znatnega znižanja 270 uh, milijonov. Uh, ni prišlo do znatnega uh, znižanja. Še zmeraj namenjamo 270 milijonov primerjavi z 279 leta 2013. Uh, no, Hvala. Gospod Kajver, sedaj. Thank you, chairman. Um... Hvala, predsedujoči. Mislim, da gre tu za bolj ambiciozno varnostno politiko, ampak pravzaprav gre bolj za to, da se bolj pogovarjamo o Evropski uniji. Bil sem izvoljen lani in ugotavljam, da imamo vedno več Evrope in vedno manj držav članic, kar je ironično, kajti imeli smo nacionalni referendum moje države, torej v Združenem kraljestvu, imamo NSS, SDS, imamo različne varnostne strategije, politike države članice in to je ironično, kajti pravzaprav lahko Evropska unija škoduje regionalni varnosti ali celo globalni varnosti. Zanima me vaše mnenje o tem, kar je kolega rekel, o tem, da govorimo o različnih stobrih NATO. Imamo ameriški stobr, evropski stobr, ampak mislim, da ni stobrov NATO, ampak imamo tam suverene države, peti člen NATO, to določa, da je priložnost za to, da lahko članice NATO odločajo o tem, katere konflikte se želijo spustiti, kot je bilo v preteklosti, imamo nacionalne interese in mislim, da ko vi oziroma mi, no, sam nisem del tega kraja, ampak ko torej, ko vi razvijete strateške politike na tem področju Evropske unije, morate tu prepustiti vlogo državam članicam. Zanima vaše mnenje o tem. Hvala. Hvala lepa. Tona Kela. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislim, da je to zelo pomembna študija zlasti če pomislimo, da je minilo 12 let od prve varnostne strategije. Kot ste dejali, Evropa nikoli ni bila tako uspešna, varna in svobodna in to je bilo pred 12 leti. Sedaj pa je varnostni sistem propadal. Nekateri deli so posem sesuti. In seveda potrebujemo jasno strateško vizijo in eh, varnostno strategijo. Problem je v tem, da se še vedno prepočasno odzivamo na ta novo nastali položaj in tudi nismo dovolj enotni. Nekoliko sem zaskrbljen eh, zaradi eh, tega, kar je napisano na 44 strani, namreč kako se odzvati na novo Rusijo. Tu je zapisano, da bolj odločna ruska zunanja politika predstavlja problem. Eh, potem pa omenjate tudi dodatno grožnjo in zaključite s tem, da mora nova varna strategija razumeti strateško vizijo, ki jo predstavlja Rusijo in da je treba predstaviti alternativno oziroma nasprotujo, Rusiji nasprotujočo um, varnostno strategijo. To je teoretična um, sugestija, ampak ne vem, ali ima tudi kakšno praktično vrednost. V, v resoluciji iz preteklega tedna o odnosih med Rusijo in Evropsko unijo smo poskušali na to odgovoriti. Ampak cenim partnerstva. Potrebujemo boljše in natančnejše opredelitve partnerstva. zlasti um, na tistem delu, ki se nanaša na kibernetsko varnost, na ogrožanje kritične infrastrukture in tako naprej. V zvezi s tem je uh, ta študija zelo prepričljiva. Omenjeno je tudi to, da moramo bolj okrepiti sodelovanje za NATO. Tu pa je še del o Iranu ne morem se strinjati s sklepom, da so pogajanja privedla do sprememb, da so zamrznili eh, razvoj jedrskega orožja, ampak nič od tega se ni zgodilo. Položaj je še vedno odprt. Mi še vedno ne moramo nadzirati tega, kar se dogaja znotraj Irana. Hvala lepa. Boris Ozale, izvolite. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Imel bi dve pripombi. Prva se nanaša na strateško partnerstvo. Pozdravljam to, da je gospod Antoni omenil problem strateškega partnerstva. Kajti po ne zelo pozitivni izkušnji, s Putinovim ekspanzionizmom, moramo ponovno ovrednotiti ta problem. In mislim, da je to zelo pomemben problem. Kaj ti? V središče strateškega partnerstva moramo unesti nekatere vrednote in cilje. To ni teoretična kategorija. To je nekaj, kar lahko napolnimo z resničnim orodjem in pa z našimi cilji. Mislim, da bi se morala EU v strateškem partnerstvu osredotočati na skupne vrednote, pa ne samo to. Poskušala bi morala širiti ideje in pa geostrateško eh, pomen Evropske unije, naprimer subsaharska Afrika. To je zelo pomembno, da bi uh, integrirali vse države iz tistega območja. Izbrali pa smo države iz Severne Afrike, iz Srednje Amerike, iz Južne Amerike in tako naprej. To pomeni, da moramo ponovno opredeliti strateška partnerstva. In moja druga pripomba, sodelovanje z ZDA. Seveda to jemljemo kot nekaj samoomevnega, pa ni. Naša eh, lastna varnostna strategija mora vključevati tudi ZDA kot eh, akterja na globalni sceni. Strinjam se s kolegom, ki je dejal, da je v NATO en stebr, en organizacijski stebr. In to je res. Naprimer, eh, Baltiš, Bal, eh, Balska države ali pa Romunija, to so sosedje Rusije, ko one prosijo za pomoč, prosijo uh, za uh, vojake in opremo ZDA, niso se obrnile na Francijo ali pa Združeno kraljestvo in niso, ne prosijo za pomoč iz Evropske unije. In to je strateški izziv za nas. In ponovno moramo razmisliti o novem položaju, ki je nastal zaradi Rusije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zala. Gospod Jurek dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za odlično študijo, ki ste jo predstavili. Spregovorili ste o številnih ključnih vprašanjih, ampak najprej bi rad poudaril, kako pomembno je, da Evropska unija ukrepa odgovorno, kar se tiče prihodne varnostne strategije. Ampak najpomembnejši in nujen eh, element tukaj je solidarnost s tistimi državami, katerih ozemeljska celovitost je bila lahko najmočneje ogrožena. Zato bi morala Evropska unija eh, pokazati odgovornost do teh držav, ki se nahajajo v našem neposrednem sosedstvu. Ne pa, da um, uvajamo paravojaške uh, pobude nekje daleč, daleč stran in da hočemo tam okrepiti naš ugled. Osredotočati bi se morali na resnične prave naloge. Vsak mesec uh, dlje, ko traja vojna v Iraku, bo naša varnost močneje ogrožena. Napetosti tam se nadaljujejo. vedno bolj postaja jasno, da je nasilje v 21. stoletju zopet postal zunanje politični instrument. Zato nam mora biti danes povsem jasno, kaj je največja grožnja za red. Če bi se zgodilo, da bi Rusija ukrepala proti katerikoli državi članici NATO, se moramo odzvati in potem se moramo odločiti vojna ali pa bomo uničili podlago varnosti, torej NATO osredotočamo se oziroma soočamo se s številnimi konflikti, z ozemeljskimi, z verskimi in tako naprej. Ampak tu so akteri tudi vlade in predstavljajo grožnjo za mir in prispevajo k destabilizaciji. In to nam mora biti posem jasno. In potem bi rad omenil še nekaj, česa še nismo omenili. Če pogledamo v prihodnost in če ugotovimo, da pride do eskalacije v Ukrajini, potem moramo podati domišljen odziv. Kako bi lahko ukrepili regionalno stabilnost in pa mir v tej regiji? Kajti potem bodo mirili našo zonanjo politiko. Do kakšne mere nam bo uspelo reagirati na takšne dogodke? Naj še enkrat ponovim. Najboljši odgovor z naše strani bi bil, da se odpremo Gruziji in da okrepimo obramne sposobnosti balskih držav. In kar se tiče NATO, bi rad povedal sledeče. V NATO je večina naših držav članic. NATO je torej tu najpomembnejši steber in po drugi strani se moramo osredotočiti na najpomembnejše izzive. Hvala lepa. Gospod Tarmoj. Vprašanje, eh, ki je bilo zastavljeno na tej seji, je, ali je strategija spodletela, torej strategija, ki smo jo sestavili leta 2008. Da, strategija je spodletela, kajti v Evropi je vojna. Ko smo priznali eh, Kosovo, ko smo razširili NATO, Eh, nas je to privedlo k konfliktom, k vroči vojni, ne k hladni vojni. Zelo sem zaskrbljen nad tem, kar se napoveduje. ZDA napovedujejo, da bodo v Ukrajino eh, poslale eh, oklepna vozila. In potem so tu še taktične rakete, ki bi jih lahko jedrsko opremili v, Leningra, v eh, Sankt Petersburgu. In vsa strategija, ki smo jo spostavili za mir, je sedaj ogrožena. Želijo odposlati tudi um, letalsko orožje. Propaganda izvira iz obeh strani. Izvira iz vrst uh, novinarjev in vem, kaj je to propaganda. seveda, naprimer, vest iz, eh, se ogleda na eh, CNN-u, številne reči se širijo na spletu. Hillary Clinton, Clinton je eh, spregovorila tudi vaša todej, številni berajo. Jaz pa želim brati, poslušati CNN in brati vaša todej kaj, bilo, kaj se je pojavilo prvo, bi se lahko tudi vprašali, kaj je bilo prvo, kokoš ali jajce. Tukaj bi moralo biti več EU, več Evrope, ne pa toliko ZDA. Hvala. Hvala lepa. E, gospod Kan. Hvala lepa. Dve vprašanje. Hvala lepa za odlično poročilo prvo vprašanje. Govorimo o terorizmu in pa o dejavnostih, protiterorističnih dejavnostih. Veliko je govora o tem. Videti je, da je sedaj manj napadov in manj uh, aretacij. Ali se bo to znižanje še nadaljevalo in kaj bi lahko storili, da bi to grožnjo še hitreje omejili. In drugo vprašanje je povezano z brezpilotnimi letali. Poznamo vojaško in civilno uporabo teh letal. In to je izziv za našo zasebnost in varnost. Eno vprašanje je povezano z upravljanjem teh brezpilotnih letal, vključno z eh, vojaškimi letali. To bi morali vključiti v mednarodno pravo. In drugo, grožnja te tehnologije, oziroma obstaja možnost, da bi takšna tehnologija padla v roke akterjev, ki niso države. Kako bi lahko bili kos temu izzivu? Hvala lepa, gospod Kan. Tudi sam bom nakratko zastavil zadnje vprašanje. Tudi sam sem poskušal na hitro prebrati to študijo. Niste uh, veliko omenili uh, financiranja uh, zunanje in uh, varnostne politike. Kakšen je proračun za leto 2016? Torej, na tem področju smo povečali sredstva v letu 2016. Kako ocenjujete? ta element, kajti to seveda um, okrepi uh, verodostojnost zunanje politike. Hvala lepa. Na voljo imate 10-12 minut. Hvala lepa. Um, ne bom odgovarjal na vsako posamečno vprašanje, ampak poskušal bom odgovoriti na uh, poglavitne grozde vprašanj. Morda bi začeli s tem, ali sedaj eh, ta študija zahteva več ali manj Evrope. Poročilo reče sledeče, maksimirati moramo učinkovitost tega, kar imamo že zdaj. Torej, ne da širimo, ampak da okrepimo učinkovitost tega, kar že imamo. Treba je opredeliti tista področja, kjer lahko, kjer eh, lahko Evropska unija ustvari dodatno vrednost. To je to, kar je zapisano v poročilu. Če se potem posvetimo odnosu z NATO in pa sa povezanimi vprašanji in če naredimo korak stran od tega, kaj se je zgodilo v zadnjem letu ali dveh? Po koncu hladne vojne smo želeli vzpostaviti red, ki pa se sedaj sesuva. Konvencije, inštitucije, postopki in tako naprej In eh, v štirih mesecih je, se je iz politične krize razvila eh, vojna kriza v evropske državi. Imeli smo uspehe skupnega varnostnega reda, naprimer demilitarizacija, a, torej a, eh, opustili smo oboroženost iz časa hladne vojne, sedaj pa so se pokazale šipke točke. Ključno vprašanje je, kako bomo eh, znova eh, vzpostavili Evropski skupni varnostni red. Tega ne bomo zagotovili v 12 ali v 24 mesecih. To je postopek. Ampak to zahteva tudi vključenost Rusije. Če Rusija ne bo del dogovorjenega izida, potem eh, tega ne bomo zagotovili. K temu se bom še vrnil. Med tem pa ko ugotavljamo, da eh, ta eh, red ne obstaja več, da ni več uspešen, kaj bomo storili? NATO je ključ evropskega varnostnega sistema. To je okvir, v katerem koordiniramo vojaške prizadevanja na transatlantski ravni in s tem moramo nadaljevati. Če Evropska unija izgrajuje zmogljivosti na vojaškem področju, to ničesar nikakor ne okrni NATO. In treba je izvajati to, kar imamo, torej šife držav in uh, vlad so se za to odločili. Toda to ni dovolj. Kar potrebujemo je temeljni premislek o čezatlantskih odnosih. varnostni eh, red razpada v Evropi. V čezatlantski skupnosti so države članice, članice NATO in pa tudi druge članice in uh, mi ustvarjamo uh, takšen red, varnostni red, ki si ga želimo in upamo, da bodo ruski kolegi se temu pridružili. To pa je povezano z vprašanjem sosedstva. Seveda je zelo pomembno razmisliti o sosedskih odnozih glede na sedajni položaj. Ampak razmisliti moramo tudi na odnose, eh, pomisliti moramo tudi na odnose z Rusijo. Treba razmisliti o tem, kaj lahko Rusija stori, kaj te na voljo ima veliko eh, orodja, to je že pokazala. Lahko ustvarja komplikacije, razno razne komplikacije. Torej, razvoj sosedske politike je nujno in globoko povezan z razpravo o odnosih z Rusijo. In to moramo uh, razumeti kot dve povezani stvari, ne pa kot dve ločeni. Sedaj pa bi pregovoril o razlikovanju med tem, kar je problem um, um, izvajanja prava in pa kaj so, mili, kaj so vojaški problemi, ki so v jedru varnostne strategije. Številni primeri pojasnjujejo to, da lahko probleme izvajanja prava rešimo oziroma da lahko te probleme rešujemo samo policijo. To enostavno ni res. Primer za to je naprimer kibernetski kriminal. Treba je poznati izvor kibernetskega napada. In zato potrebujemo partnerstva. Brez partnerstva ne bomo imeli učinkovitih odgovorov ki bodo zato vedno težji. V številnih državah članicah se krepi trend in sicer eh, sledeč, veliko je eh, kriminala med bandami. Eh, posame, posamezniki postajajo eh, nasilni in kupujajo eh, orožje. Če govorite s policijo, je to povezano z, naprimer, z Zahodnim Balkanom, kajti tam je še vedno na voljo veliko orožja. Potem uh, lahko marsikaj kupite tudi na uh, spletu, naprimer tu imate uh, eh, uh, poavtomatsko in avtomatsko orožje, uh, zakonito in nezakonito in vse to se že dogaja. Sedaj imamo konflikte v sosednjih državah. In, uh, lahko bi se ukrepila razpoložljivo z orožjem, glede na to, kaj se dogaja v Ukrajini. Lahko bi se to razširilo tudi na bližnji vzhod. Torej, ne želim, biti, ne želim pretiravati, ampak moramo biti previdni. Potem pa je tu še povezava med terorizmom in protiterorizmom. Kar smo zapisali v poročilu je to, da je neposredni vpliv ta hip razmeroma majhen. Seveda so to tragični dogodki iz Pariza, iz Kopenhagna in tako naprej. Ampak eh, te dogodke iz evropske perspektive še lahko obvladamo. Imamo izkušnje iz leta 2001, ko eh, torej, če pomislimo na grožnje iz evropske perspektive, moramo imeti pred očmi tudi to ne moramo biti zadovoljni. Toda moramo pogledati tudi v preteklost in zagotoviti to, da bo, se bomo odzivali, eh, da se ne bomo odzivali neposredno na dogodke, ki bodo potem neučinkoviti, oziroma da bodo naši odzivi potem neučinkoviti. Potem pa še eh, financiranje. Če si pogledate podatke, ki jih objavljamo vsako leto, je tako, da je zelo neposredna povezava med spremembami um, uh, v našem financiranju in pa med Rusijo. To velja tudi za Ukrajino. Tam so velike gospodarske problemi. Torej, Ukrajina potroši veliko denarja in zelo povečala izdatke za vojaške zadeve. To je seveda zelo jasno. Če si pogledate izdatke za vojaščino, potem vidite, da je to precej stabilno in s tem se strinjam. So um, določena um, odstopanja, torej v, nekaj, v uh, različnih eh, delih eh, Evrope se države odzivajo na različne načine, glede na to, kako zaznavajo varnost ali nevarnost. Moje osebno mnenje je, je, da ni problem vsota, ampak način, kako denar izdajamo. Rusija je povečala eh, vojaške izdatke vsako leto, predvsem pa od eh, leta 1999. 15 let je vsako leto povečala vojaške izdatke. In v zadnjih dveh letih je prišlo do izredno velikih povečanj v smislu odstotka BDP-ja. Po 15 letih povečanega financiranja sedaj, so sedaj njihovi izdatki enaki skupnim izdatkom Nemčije in Francije. In sedaj poskušajo razširiti jedrske zmogljivosti, strateške in nestrateške, okrepili so ozemelsko zaščito, to pa se, to pa vključuje tudi razno razne operacije. Torej, veliko eh, potrošimo za obrambo. To, da morda tega ne eh, izdajemo na najbolj razumen, na najboljši način. Thank you very much, Mr. Anthony. Hvala lepa, gospod Anthony. Če ni drugih komentarjev, potem bi se vam rad eh, zahvalil za predstavitev te študije. Lepo se zahvaljujem tudi vašim kolegom oziroma drugima dvema inštitutoma iz Londona in Pariza. Mislim, da je to zelo koristen prispevek k našim razmislekom. To je tudi odličen eh, uvod v eh, naslednji sestanek AFE, tako bo z nami tudi visoka predstavnica Mogherini in ona bo predstavila svoje poročilo ehm, svetu, sedaj, ko se revidira evropska varnostna strategija. Zavedamo se, da se je okolje izredno spremenilo od leta 2003 in 2008, tako da se zahtevajo novi odzivi in nove usmeritve. Na manj kot stotih stranih ste nam podali možnosti, kako bi se lahko odzivali v prihodnje. Zaključujem današnji sestanek. Danes popovdne bomo začeli Eh, z delegacijo eh, v Ukrajini. Eh, govorili bomo o sporazumu iz Minska, torej tisti, ki vas to zanima, ste vabljeni. Hvala lepa.